After Gesine is here, we can start, I think. Zdaj Gesine je že tukaj, tako da mislim, da lahko začnemo. Vem, imeli ste sestanek poročevalcev v senci, šlo je okoli lesih, ste sprejeli, hvala lepa. To je drugo rojstno dnevo, eh, rojstno dnevno darilo od vas. Prav. Torej, začenjamo najprej sestanek koordinatorjev. Rezultate smo sporočili. Če do danes 18.30 ne bo govorov, bodo sklepi, kot so predloženi, tudi sprejeti. Tako, sedaj pa predstavite študije o biogorivih, vpliv na okolje in promet. In gospod Desanti in Luisa Mareli boste dobila besedo. Zispe in bosta to študijo tudi predstavila. Študija je bila zahtevana že pred tremi leti. To je zelo obsežna študija, kot lahko vidimo. In zato, da bi besedo, kar gospod za predstavitev. Prosim. Thank you very much, Mr. Kramer. Hvala lepa, gospod Kramer. Dober dan vsem preden zaidemo v znanstvene podrobnosti, naj podam nekaj uvodnih besed o tej študiji. Študija, kot lahko vidite z naslova, se ukvarja z vplivom biogoriv na različne oblike prometa in tudi na povezavo s kmetijskim razvojem. Potrebno je bilo zbrati vse podatke ki smo jih zbrali in potem to združili z najboljšimi možnimi drugimi viri, da smo prepoznali vpliv biogoriv na različne sektore našega gospodarstva. To je bil glavni cilj te študije. Naj se še enkrat torej predstavim, potem pa še gospod Luizo Mareli, ki je pravzaprav odgovorna za to študijo kot sem že dejal, torej smo mi edini, ki lahko v komisiji neposredno raziskujemo in večinoma ponujamo znanstveno pomoč. To je torej nekakšna znanstvena podpora različnim sprejemvalcem odločitev. In zato je seveda naše delo veliko krat pomoč tudi parlamentu, različnim GDM in tudi svetu, če je potrebno. Mi se ukvarjamo še prav posebno z energijo in prometom, kot lahko vidite na tej prosojnici. Smo inštitut, ki ima zelo širok portfelj. Pri biogorivih pa smo že v preteklosti pripravili kar nekaj študij o zelo pomembnih temah. Želeli smo preveriti energetsko uporabo in toplogredne učinke, glede na uporabo različnih goriv. Ko to potem primerjamo na jasen, pregleden način z uporabo take metodologije, ko torej upoštevamo toplogredne pline v celotni verigi celotna veriga je pomembna, ne samo končno uporabniki. Naprimer, zato je to zelo pomemben referenčni dokument, ki smo ga pripravili v sodelovanju s proizvajalci avtomobilov in naftnimi podjetji. Potem imamo tudi izkušnje, kar se tiče energetskega vrčevanja pri biogorivih. Imeli smo tudi študijo za direktivo kakovosti goriv pa tudi za trdno in plinsko biomaso. Torej, kar nekaj dela smo že upravili, analizirali smo različne toplogradne učinke, tako za biogoriva, kot tudi za trdno in plinsko biomaso. Veliko smo torej prispevali, kar se tiče posredovanja neodvisnih podatkov za dokumente Iluka, tudi za poročila Iluka, tako da smo skušali prepoznati tiste ustrežne faktore, ki so pomembni za razpravo Ilok, pa tudi za oglične izračune, oglično računovodstvo gozdne bioenergije. Torej, vidite, da imamo kar precej izkušen, kako podpirati to občutljivo vprašanje prihodne rabe biogoriv. Naj zaključim, ta študija govori o sledečem. Najprej smo podpisali pogodbo z Evropskim parlamentom decembra 2012 in rezultate smo pripravili decembra 2014, čez leto, torej leto dni kasneje aprila 2014 smo predstavili rezultate odboru za promet, že v tej dvorani približno pred letom, potem končna različica, vključujoč vse pripombe Evropskega parlamenta in drugih GD-jev, pa je bila pripravljena julija 2014. Od julija 2014 je poročilo na voljo in tudi že dokončano. Sedaj pa znanstveni del te predstavitve. Želel sem vas spet spomniti, kateri so bili tisti nameni za izvedbo te študije. Najprej smo želeli torej povedati, kakšen je vpliv biogoriv, kaj to pomeni, kakšne so posledice na varstvo skrbe, kako lahko biogoriva diverzificirajo različne vire energije in tako pomenijo večno varnost pri skrbi. In potem zaposlovanje ali ustvarjajo nova delovna mesta ali pa tudi ima to morda negativno vpliv na ekonomijo. To je zelo pomembno v tem trenutku. In kakšne so potem prave posledice, naprimer pravih povratnih informacij na cene kmetijskih predelkov. So pozitivne, negativne, ni prav veliko učinkov. Torej vse to, ta eh, slavna ilok razprava, kako ta politika lahko vpliva na rabo zemlišč, kmetijskih obdelovanih površin, je tudi zelo pomembna in spet o tem govorimo. Torej. Potem, kakšen je pravi prihranek pri emisijah toplogrednih plinov? Ali imamo kakšne pozitivne elemente glede tega in potem končno, kar se tiče tehnologije? Kako različni tipi biogoriv se uporabljajo in kako učinkoviti so in kako se lahko to spremeni potem v prihodne, ko se premikamo z prve na drugo generacijo, kako lahko izboljšamo uspešnost v prihodne stroške, ekonomske in druge uvire. Torej gre za politične potrebe, da imamo stabilen naložbeni načrt za dolgoročne cilje za potem tudi tretjo generacijo biogoriv. Torej vidite, da je bilo analiziranih kar precej vidikov. Sedaj pa prosim, gospod Mireli, da se dotakne vsakega od teh elementov posebej. Tu. Hvala lepa, dobro dan vsem. Na kratko bom želela predstaviti kratke vidike rezultatov vsakega od elementov, potem pa bo še čas za razpravo. Prva točka, ki se je želim dotakniti, posem, kar je eh, dejal gospod Desanti, je glede varnosti oskrbe. To je eden temeljev politike biogoriv od leta 2009. Prispevali so biogoriva k diverzifikaciji goriv v prometu in po cenah, ki smo jih naredili na, podat, na podlagi podatkov Evropskega združenja dobaviteljev energije je 5,1 goriva 2011 bilo nadomeščenih z biogorivi. Vendar pa, če to temeljimo na podatkih Eurostata iz leta 2014, je bilo, je bil ta delež samo 4,8 odstoten. Tako da je verjetno ta prvi odstotek nekoliko preveč optimističen. Leta 2020 projekcije pravijo, da bodo biogoriva prihranila 10 milijard litrov dizla, oprostite, eh, benzina in 20 milijard eh, litrov dizla. Lahko pa se številke še spremenijo, ko bomo imeli nov predlog, kar se tiče iluka. Potem pa vpliv na zaposlovanje, drugi vpliv. Biogoriva lahko imajo pozitiven ali negativen vpliv na ekonomijo. Na splošno je vpliv na lokalno ekonomijo pozitiven, še prav posebno na kmetijskih področjih, na podeželju. Vendar pa moramo potem to uravnovešiti z negativnimi vplivi zaradi večjih davkov, zaradi večjih proizvodnih stroškov proizvodnje biogoriv. Ocene pri neposrednem zaposlovanju kažejo, da je bilo leta 2011 ustvarjenih 120 tisoč novih delovnih mest. Vendar pa za študije To velja, če nimamo upoštevanega višjega davka. Naše študije torej kažejo, da so te prednosti nadomeščene z izgubami v drugih sektorjih. Torej je potem splošni vpliv pozitiven, ponekod pa celo negativen. Stroški biogoriv. Strošek za biogoriva v EU so znašali od 7 do 8,4 milijarde evrov leta 2011. To je približno 14 do 17 evrov na osebo. Zakaj tak strošek? Predvsem zato, ker je proizvodnja biogoriv dražja kot proizvodnja konvencionalnih benzina in dizla. Biogoriva pa se prodaja na črpalkah po isti ceni. in v praksi to pomeni, da je proizvodna biogoriv iz ogrščice skoraj 70 odstotkov dražja od konvencionalnih goriv. Vpliv na kmetijstvo. Biodizel je imel veliko vpliv na popraševanje po rastlinskem olju v zadnjem desetletju. Večinoma smo zadostili temu zavozom palmovega olja, večinoma iz Malezije in Indonezije. In to ima velik vpliv na emisije CO2, kajti palmovo olje in gojenje le tega v tropskih gozdovih in na podobnih površinah pomeni veliko obremenitev. In to potem pomeni velike emisije CO2 samo zaradi emisij v Indoneziji in Maleziji, ko je šlo za gojenje palm. Čeprav se malo palmovega olja uporablja neposredno za biodizel, se večinoma to uporablja, se večinoma uporablja za prehrano, vendar pa je potrebno zadostiti potrebam. In palmo olje je nadobestilo ogrščico. Tukaj imamo sedaj graf, kakšen vpliv je to palmovo olje imelo na cene. Črno, lahko vidite ceno sorove nafte, zeleno, modro in rdeče pa potem vidimo še ogrščico, sojo in palmovo olje. Včasih ni bilo povezav. Pred letom 2005 po leto 2005, ko so biogoriva začela pridobivati, pa so cene zelo povezane, odvisne druga od druge in so se cene spet začele višati. Torej, biogoriva so imela v veliko vpliv. Etanol, to je nekoliko teže. Teže je podati podobno oceno v primeru etanola, kajti trg žiteric in sladkorja je veliko večji kot etanol ter kreslinskega olja in proizvodnja EU je veliko nižja kot eh, proizvodnja biodizle. Torej je učinek popraševanja po etanolu v EU na globalni trg eh, teže doreči. Vendar pa imamo podoben učinek na cene. Isto kot smo videli za biodizel, to se lahko vidi tudi tukaj, kjer torej imamo cene kurus, ki so potem zelo povezane in se začnejo povečevati po letu 2005, po vstopu na trg biogoriv. Torej. Uporaba zemljišč. Ocena je, da je približno 5,7 milijonov hektarjev zemljišč bilo uporabljenih, globalno gledano, za proizvodnjo krmil za evropska biogoriva. To je bilo leta 2010 delež biogoriv je bil samo 4,27 odstotka v prometu. Večina te uporabe zemljišče je v Evropski uniji, 43 odstotkov pa izven EU. To ustreza približno 2,5 odstotka obdelovanih površin v EU. Da pa to pomeni, da se potem naprimer bolj pridelujejo krmila, manj pa živila. In to se potem tudi najde v ilogu. In emisije iloga trenutno še niso v zakonodaji Evropske unije. Imamo pa obsežno razpravo o tem, vendar pa zaključki znanstvenikov pravijo, da je veličina emisiji iluka negotova, vendar pa znanstvena dognanja kažejo, da iluk lahko ima znaten vpliv na prihranke pri toplogrednih plinih. Kako naj ocenimo emisije iluk? To potrebujemo ekonomski model. Oceniti moramo kompleksen odnos med vsemi trgi in projicirati v prihodnost za Evropsko unijo imamo referenčni model, ki ga je izvedel Mednarodni institut za raziskavo hrane. In tukaj lahko vidite toplogredne pline zaradi spremembe uporabe zemlišč za žitarice, za sladkor in za ogrščico vidite, da je vpliv veliko manjši kot pri biodizlu. Večinoma pa prihaja do emisij zaradi kultivacije palm v manjšem delu sveta, kot smo dali Malezija in Indonezija. In mislim, da se to porablja tudi zato, da bi izboljšali uspešnost biodizla. Nedavno smo pripravili dve poročili, ki tudi omenjata preliminarne podatke in te omenjamo tudi v študiji. Na podlagi zgodovinskih podatkov poterjujemo več ali manj trende, ki so bili v teh modelih pri ILUK projekcijah. Kar se tiče prihrankov pri toplogrednih plinih v celoti gledano, če vključimo emisije ILUK, kot je bilo ocenjeno, potem ni prihrankov za biodizel in so precej manjši prihranki za etanol. Sveda obstaja potencial za večje prihranke. To bom pokazala kasneje. Tukaj sedaj vidite prihranke emisij topogrednih plinov, glavnih biogoriv, svetlo modro imamo neposredne emisije, temno modro pa vključujem emisije ILUK. Torej vidite, da v primeru biodizla nimamo prihranka, v bistvu povečujemo emisije v primerjavi s fosilnimi gorivi. Ali obstaja potencial za nadaljne zmanjševanje topogernih plinov? Da. Če uporabljamo stranske proizvode, ki se vedno ustvarjajo pri proizvodni biogoriv za ogrevanje ali elektriko. To ima potem druge stranske učinke, vendar pa tako bi saj znižali topogradne pline. Potem tudi, da ne bi več imeli nasadov palm na obremenjenih področjih, tako bi lahko znižali topogradne pline, lahko bi tudi znižali emisije ilug, temu se da izogniti, če na primer gojite biogoriva na slabših površinah, lahko tudi zmanjšamo metanje hrane stran in tako dalje. Kar se tiče stroškov prihranko CO2, tukaj smo to dobili, ko smo ocenili proizvodno, proizvodne stroške biogoriv. Kot lahko vidite, je zniževanje topogenih plinov z biogorivi predvsej drago. Če vključimo ilok, je strošek še višji. Temno modro ilok, tukaj gremo neskončnost. Stroški so skoraj neskončni, če vključimo torej seveda ilok. Tako, sedaj pa proti koncu moje predstavitve najdem nekaj namigov, kar se tiče naprednih biogorju. Zaradi politične razprave se sedaj bolj usmerjamo na drugo in tretjo generacijo biogoriv. Potencialno se zdi, da nudijo več okoljevarstva, niso konkurenčni hrani in tako dalje. Druga generacija biogoriv lahko nudi večje prihranke pri toplogrednih plinih, če gledamo neposredne toplogredne pline. To pomeni, da glede na metodologijo, ki jo imamo pri proizvodni biogorju, upoštevamo torej, to na ta način v zakonodaji. Tukaj vidimo toploto, energijo, elektriko in potem transportna goriva. V vseh primerjih so emisije precej niže kot pri fosilnih gorivih. Vendar pa biti moramo previdni pri ocenevanju vseh učinkov biogorjev druge generacije kot je to bilo storjeno pri Iluku. Smo imeli posredne stroške tudi za prvo generacijo. Tukaj pa moramo upoštevati tudi posredne stroške, kar se tiče okoljskih, socialnih, ekonomskih vidikov povečanega popraševanja po krmilih za drugo generacijo. Torej moramo videti tudi konkurenčno z drugimi sektorji in že obstoječo rabo, ki je v veliko primerih takrat, da se pač to porablja kot eh, gnojivo. Ne gre samo za toplogledne pline, gre tudi za druge učinke na uporabo voda, eutrofikacijo, acidifikacijo, uporabo zemlišč, torej tudi onesnaževanje. In potem tudi, seveda, v nekaterih primerjih je tudi časovni razpored pomemben. Naprimer, nekatera krmila bodo privačevala, to pogledne pline še čez kar nekaj let. Za nekatera krmila torej ni prihranka. Potrebno je mobilizirati tudi odpadke in ostanke. Pak tega zaenkrat v metodologiji direktive ni. In potem tudi tehnološke izbire so pomembne. Če imamo naprimer biometan, imamo lahko tu velike prihranke, kar se to pogrednih plinov tiče vendar pa lahko imamo tudi zelo visoke emisije, če se potem gnojivo kar posti na prostem. Potencijal za tehnološki napredek v tem trenutku je napredek v proizvodni biogoriv druge generacije počasnejši, kot smo pričakovali. glavne tehnologije več ali manj delujejo, vendar pa stroški so še vedno visoki. Po ocenah IEA bodo stroški druge generacije biogoriv postali primerljivi prve generacije biogoriv šele proti letu 2030. Veliko pričakovanj je na tretji generaciji. Tudi kar se tiče biogoriv iz ARK, vendar pa to je še v fazi raziskav. Alge torej še niso na voljo na trgu. In potem potrebujemo jasno, stabilno zakonodajno okolje za investitorje, da bodo lahko zaključili svojimi naložbami. Prehajam torej sedaj na zaključek. Lahko vidite, so biogoriva samo ena od možnosti, da zmanjšamo emisije CO2 prometa, vendar pa je to drag način zniževanja primerjavi z drugo porabo biogoriv, kot je za električno energijo in eh, gretje. Bolj napredna biogoriva imajo določe prednosti v primerjavi s prvo generacijo, vendar pa spet moramo oceniti trajnost in okoljske učinke, preden se odločamo, katera generacija potrebuje našo podporo. Ekonomska izvedljivost druge generacije biogoriv. To je lahko doseženo, če bi bile količine večje ali če bi imeli poceni krmila ali tudi, če bi imeli na voljo ustrezne kemične proizvode. Ne samo to. Integracija proizvodne biogoriv, biorefinerij z drugimi industrijskimi obrati, nudi priložnosti za proizvodnjo proizvodov, ki temelijo na biogorivih. In tukaj potrebujemo spet stabilno okolje za naložbe. Zato torej industrija poziva po finančnih mehanizmih, poleg tistih, ki jih že imamo, za ni komisije kot je NER 300H2020 ali pa Evropski strukturni in investicijski skladi. Naj spostavim tudi, da poleg te študije IRC-ja, da Evropska komisija vsaki dve leti poroča parlamentu o vplivu biogoriv, kot je to zahtevano v direktivi. In zadnje poročilo je bilo objavljeno pred nekaj dnevi in je sedaj na voljo. Kot sem že dejala, je veliko pozornosti namenjeno drugi generaciji naprednih biogoriv. In to je tudi naš povdarek dejavnosti v JRC, ko skušamo oceniti trajnost naprednih biogoriv in tudi drugih alternativnih goriv. Skušamo torej imeti jasno podobo tudi glede teh biogoriv, ki prihajajo na trg. In s tem končujem svojo predsedo. Hvala lepa za vašo pozornost. Hvala lepa za vašo pozornost. Tako, sedaj pa vprašanje. Jens Nilsen, prosim. Tak så mycket. Jag ska øh, ta upp två frågor. Jag ska först tacka för den rapporten. Hvala lepa. Dve vprašanji. Najprej se zahvaljujem za to predstavitev, kaj ti mislim, da si bomo to z velikim zanimanjem ogledali. Tudi raziskovalci na švedskem, ki se zanimajo za to temo in bi radi torej vedeli, kakšne rezultate imajo imate ja živim na severu na severu Švedske in sklenili smo da bomo čez nekaj let razvili zeleno potrošno goril brez konvencionalnih virov in seveda moramo sedaj vsi slediti podobnim ciljem. Kako pa to doseči? Najprej občine ugotavljajo, da lahko bioplin proizvajamo sami. Imamo vse, kar je potrebno, da to pripravimo tudi ostanke hrane, naprimer. Lahko zbiramo vse skupaj, kompostiramo iz vseh gospodinstev, to počnemo v občini, odkuder prihajam in tako tudi lahko stvarjamo energijo. Seveda je to lokalno omejeno, če tako želite, vendar pa to ustvarja tudi možnosti za zaposlovanje, lokalno gledano, in nekako ustvarja to tudi občutek, da želimo sopripadati pri poti v gospodarstvo brez fosilnih goriv. Seveda moramo to potem še utrditi na prometnem področju, vendar pa takšne lokalne dejavnosti se izvajajo na različnih ravneh in če bi to potem še razširili, bi to lahko imelo določen vpliv. Potem pa drugo vprašanje, gost. Švedska in Finska imata morda največje gozdne površine in lahko bi dejali, da so to prihodnje naftne ploščadi. Gozdovi se vedno znova obnavljajo, tista drevesa, ki jih posekamo, nadomestimo, tako da gost vaš čas pogozdujemo. Morda bi lahko tukaj tudi začeli. Papirna industrija ugotavlja, da se uporaba papirja znižuje in da bo potrebno najti druge poti za uporabo gozda. In morda bi lahko pomislili tudi na proizvodno energije. Imamo naftne rafinerije, ki pravijo, dobro, morda imamo biogoriva, biodizel, lahko upravimo za to gozdove in mislim, da moramo poskušati se osredotočati tudi na gost, kajti to bi lahko bil prihodnji energetski vir za vso Evropo. Tudi pri strategiji za gozdove v EU bi morali to upoštevati. Kaj menite vi o tem? Hvala lepa. Hvala lepa, sedaj pa Virkunen. Šveden, Finland. Po švedski Finska. Kiitos, kiitos puheenjohtaja. Kiitos eh, tutkijoille tästä. Hvala lepa, eh, gospod predsedojoči. In eh, hvala za to predstavitev poročila. Imam eno pripombo in dve vprašanji. In sicer uh, Navezal bi se na to, kar je povedal Jensen. Dejansko imamo na finskem zelo visoko uporabo biogoriv in eh, od letošnjega leta naprej bo moralo 8 odstotkov dizelskih goriv vključevati biogoriva. Ta številka pa se bo zvišala na 20 odstotkov, se pravi, eh, to bo potem izhajalo iz eh, odpadkov in drugih eh, sekundarnih proizvodov in sicer na energetsko učinkovit način. Zanima me, kaj bi bilo z gospodarskega in okoljskega vidika najbolj učinkovito biogorivo ki bi ga lahko bolj široko uporabljali. Tudi druga in tretja generacija biogoriv se zelo počasi uveljavlja in zanima me, kakšen učinek ima morda na to tudi zakonodajna negotovost, pa tudi podnebni cili za 2030, naprimer ne vključujejo ciljev na področju prometa. Želeli bi povišati tudi učinkovitost in eh, teh eh, dveh eh, biogoriv. Ja, dank auch der Hvala lepa, Gesine Meissner. Hvala lepa tudi za mojo skupino. To se mi je zdelo zelo zanimivo. Najbolj še bi bilo, če bi torej, lahko imeli sončne kolektore in bi potem lahko seveda tako proizvajali zeleno energijo. To ne gre posod. Videti moramo, kako bi lahko torej, razvijali energetsko varčne eh, alternative. Pri biogorivih ste to dobro nakazali, koliko kaj stane, koliko dodatnih emisij. Če naprimer uporabljamo biomaso, Mislim, da bi lahko kar nekaj storili. Tukaj se strinjam s švedskim kolegom socialistov. Strategija gozdov je gotovo pomembna. V gozdu imamo kar precej odpadkov, ne da bi morali kar tako vse poprek sekati drevesa. In to bi lahko potem tudi uporabili za proizvodnjo energije. Mislim, da je možno še veliko več, ne v vseh državah, vendar pa vsaj v Skandinaviji in tudi v Nemčiji. Tudi Nemčija ima zelo veliko gozda in to je nekaj, kar se mi zdi zelo zanimivo. Tudi kar se tiče iluka, posredna uporaba zemljišč in tal. Tudi tukaj, torej, lahko kaj storimo, kar se tiče predelkov in potem jih uporabljam za biogoriva. Videli pa smo, da je veliko predelkov bilo uporabljenih ravno za biogoriva in potem ne za hrano več torej ne sme prihajati v bistvu do eh, takih stvari. Tukaj moramo storiti še veliko več in bomo videli, koliko je to smiselno uporabiti tudi v prometu. To so pripombe. Moje vprašanje pa se osredotoča na tretjo generacijo. Ta se mi zdi še prav posebno zanimiva. Alge. Seveda bi proizvodnja alg potem ne mogla biti na morju, verjetno bi na kopnem to bi verjetno moralo biti na morju. Tudi Airbus je govoril, da bo gorivo za letala v prihodnosti v obliki ARK. In moramo torej reči, da je potrebno tudi to upoštevati. To bi bilo odlično, ker bi torej na en mah lahko preočevali veliko emisij. Da pa dejali so, da so šele v fazi raziskav. Kaj pa vi mislite, kako hitro bi lahko ekonomsko računali že s tem, kajti mislim, da bi lahko tako našli dobro rešitev za vsaj del prometa. Ja, Hvala lepa. Klaudija Šmit. Ja, danke schön. Um... Hvala lepa za predstavitev. Vse skupaj se mi ne zdi tako pozitivno kot. so govorili predhodniki, do leta 2020 bi naj dosegli 6 odstotno znižanje v sektoru prometa. Vemo pa, da je 85 odstotkov tega prihranka odparlo na več uporabo biogoriv. Sedaj pa se uporablja vprašanje, ali biogoriva dejansko privačujejo tam, kjer si to želimo. In potem se seveda vidi iz te študije, da se to progledni plini tudi povečujejo na določenih področjih. In potem je bilo omenjeno še, da je proizvodna živil ogrožena na nekaterih področjih zaradi pedelkov, ki se uporabljajo za biogoriva. Vprašanje, ali je resnično smiselno da sedaj vire, ki so omejeni, uporabljamo na ta način, ne bi bilo smiselno se posloviti od teh biogoriv in sredstva, ki jih imamo na razpolago, vložiti v obnovljive energije ali v uporabo električnih avtomobilov in tako dalje. Tako, sedaj pa še sam, druga generacija. Če to uporabljamo, potem nihče nima nič proti. Odpadki, na primer. Vendar vprašanje je, kako lahko zajamčim drugo generacijo brez prve. 20 odstotkov emisij CO2 se povzroči sekanjem pragozda. In noben politik ne pravi, da je potrebno sekati pragozd, pa se to dogaja. In seveda, ko potem kmetje poslujejo z biodizlom, pač gojijo rastline tam, kjer imajo dobiček in raje naredijo to za biodizel, kot pa za hrano. Tukaj še nimamo prave rešitve. Kmet eh, danes je naftni mogotec jutrišnjega dne. Vsekakor pa moramo pri bigorijih se osredotočiti predvsem na avtomobile. In če bodo živila potem predraga, ker se jih ne more več privoščiti, potem moramo paziti. Zanimalo bi me, kakšna je primerjava sončno ali veterno energijo. Finska in Švedska, na primer, imajo veliko vetra, obale. Če bi izkoriščali veterno energijo in to vse leto, bi se to dalo. Kakšen pa je tam učinek? Je to bolj stroškovno učinkovito ali manj kot biogoriva? ali pa naprimer omitev na 30 km na uro po mestih. To bi znižalo emisije za 30 odstotkov. Z biogorivi sploh ne bi prišli do tega. Ma ne potrebujemo bolj učinkovite metode, da bi to dosegli kar se da hitro, ali pa je to samo izgovor. Biogoriva veliko se še raziskuje tudi z algami, tukaj še potekajo raziskave, vendar pa že sedaj imamo možnosti takoj znatno znižati emisije CO2, če bi si tega želeli. In to smer bi šel. In potem obnovljivi viri energije, biogoriva, primerjava, to bi me tudi zanimalo. Sedaj pa vam dajem besedo, prosim. Okay, um, I'll try to reply to all of you poskusil bom odgovoriti na uh, eh, vaše vprašanja. Uh, več točk je med seboj povezanih, ampak naj se osredotočim na ključne vidike o tem, kako naj razvijemo stvari. Torej, kako naj razvijemo uh, to obliko prometa v prihodnosti. Torej, ne gre zgolj za uporabo. Yeah biogoriv, temveč za bolj učinkovita alternativna goriva. Torej, vemo, da gre za razvoj nizkoogličnih transportnih sistemov in da je to ena izmed ključnih prednostnih nalog komisije. Torej, zelo smo zavezani iskanju rešitev za bolj učinkovito alternativo. Biogoriva so del te rešitve, kot sem že povedal, je treba videti, kako lahko drugo generacijo bolj učinkovito in hitreje uvedemo na trg, ampak kot sem povedal že prej, so biogoriva povezana z rešitvami za druge težave, se pravi vzdržnost, okolje, nadzor te biomase in odkot ta prihaja. Torej, vse to je zelo pomembno. Jasno je, da je trajnost okolja en vidik. Drug vidik so stroški. Torej, treba je identificirati in razviti boljšo tehnologijo, zato da bo ta konkurenčna. In če želimo, da bo ta konkurenčna, je treba tehnologijo razvijati in vlagati v raziskave in v industrijske demonstracije. Se pravi, gre za to, da se na visoki ravni in na široko pokaže učinkovitost te druge generacije biogoriv, torej potrebujemo tudi politični okvir za naložbe, kajti investitorji morajo vedeti, da so države zavezane v porabi druge generacije biogoriv. Se pravi, imamo okoljske, gospodarske, finančne in politične vidike. Druga, pa tudi tretja generacija biogoriv, ki je še bolj oddaljena od realnosti, potrebujeta še več izboljšav trenutno nimamo biogoriv druge in tretje generacije, ki bi bila dovolj konkurenčna. Torej, to se bo zgodilo v prihodnih desetih letih. Treba je videti tudi, v kolikšni meri bodo biogoriva lahko prispevala k razvi, razvoju nizkoogličnega gospodarstva in prometa v prihodnosti. Torej, omenjene so bile že druge rešitve za razvoj te visoke tehnologije na področju prometa. Prav tako si prizadevamo tudi za elektromobilnost, ampak tudi to je neke vrste revolucije, kajti če želite uvesti električne uh, vozila, potem potrebujete celotni sistem. Se pravi, potrebujemo uh, ustrezne točke napajanja in tako dalje. Ne moremo eh, dati na cesto električnih vozil eh, brez celotnega pametnega sistema, brez infrastrukture. Torej, treba je zagotoviti napajanje, treba je zagotoviti hrambo energije in pa tudi ustrezno informacijo. Torej, če želimo električno mobilnost, električna vozila, torej to je zelo pomembno za Evropo. In uh, eh, JSC si tudi prizadeva za to tehnologijo in uh, oktobra bomo ustanovili popolnoma nov interoperabilni center, se pravi interoperabilno središče. Uh, ki bo identično tistemu, ki je bilo odprto v ZDA pred dvema letoma. Se pravi, eh, šlo bo za študijo električnih vozil, njihove interakcije z novo mrežo, kako nove mreže lahko upravljajo s to absorpcijo in pa tudi z inputom, kajte električno vozilo bodo tudi vir energije kako hranimo to energijo. Torej, novi transportni sistemi so zelo kompleksni. To je sedaj del agende, veste, da so energetske študije med glavnimi prioritetami in biogoriva so samo del rešitve, to so ena rešitev, ne pa edina rešitev, tu imamo še druge, ANG, CNG in tako dalje. Torej, eh, razumem tudi to, kar pravite in Prav imate, treba je upoštevati celo vrsto drugih parametrov, ko govorite o trajnosti, o gozdovih in tako dalje. To je jasno. Druga generacija mora tudi spoštovati kriterije uh, trajnosti in mora biti tudi kompatibilna z drugimi politikami. Želite še kaj dodati? Ne, mislim, da je moj direktor zelo dobro odgovoril na vsa vprašanja. Samo nekaj besed o gozdovih, kajti te so omenili številni kolegi, se pravi gozne vire v severni Evropi. To je zelo pomembno, tako za bioenergijo kot za biogoriva, ampak kar je. Tudi pomembno je to, da se te vire mobilizira in zato v to moramo vložiti precej naporov prav tako mora bit, mo, moramo biti tudi zelo previdni in ustrezno ugotoviti, katere vire lahko na ta način uporabimo, tudi kakšen bo učinek na drugih trgih, kajti kot ste nekateri že omenili, se nekatere te vire že uporablja v sektorju gradbeništva, um, pri pridelavi papirja in tako dalje. Prav tako je treba tudi ugotoviti, kako se vse ostanke in odpadke lahko uporabi in tudi kakšen bo njihov učinek na eh, podnebje. Res je, da Švedska in Finska sta tudi zelo dejavni in Finska je edina država v Evropi, ki predvideva pridelavo druge generacije biodizla. Problem je v tem, kot rečeno, da je treba mobilizirati te vire, torej zelo veliko teh virov je na voljo, ampak treba jih je mobilizirati, treba jih je uporabiti. In seveda, kar je največji problem, je to, da je treba te obrate izgraditi in zagotoviti, da bo pridelava lahko konkurenčna. To zaenkrat še ne velja, zaenkrat še precej zaostajamo in veliko biogoriv bi bilo že na voljo za nadomestilo prve generacije. Kaj pa menite, kdaj pa menite, da bo tretja generacija na voljo? verjetno govorite o biogorivih iz Alk, kaj ne? No, v tem primeru so projekcije zelo optimistične oziroma so bile precej bolj mm, realistične, kot eh, je bilo realno in zaenkrat res moram reči, da zaostajamo. Zaenkrat eh, edino, kar smo videli, je v laboratorijih. Zaenkrat eh, je proizvodna goriva iz Alk Eh, zelo um, intenzivna pri uporabi oziroma pridelavi CO2. To pomeni, da je zaenkrat pridelava zelo, zelo draga in emisije CO2 so zelo visoke in poraba vode je zelo visoka. Torej, zaenkrat je tako, da razen, če bi to kombinirali z drugimi eh, vrstami uporabe, ne samo kot gorivo, bi to lahko uporabili, ampak zaenkrat eh, to še ni aktualno. Hvala lepa, hvala lepa za vaše predloge, za odgovore, za vašo predstavitev. Torej, še enkrat lepa hvala za študijo. Študija je tudi na voljo in eh, ta je prevedena v angleščino. Ampak vsi jo imate, dobro? also eine überraschung kommt nach der anderen wenn ich jetzt hier die fotos sehe. also ich glaube. Mislim, da ni nič lepšega, kot če se dela na rojstni dan. Čestitke tudi vam. V Evropskem parlamentu Karlo Pejs že poznamo. Ko sem bil izvoljen, je tudi bila tukaj kot nizozemska ministrica, tako da zato torej lahko rečemo, da se poznamo že iz starih časov. Kot koordinator, ko smo vas tudi že večkrat doživeli tukaj, odgovorni ste torej za koridor Rendonava, napeto že čakamo na vašo predstavitev. Prosim. Uh, Hvala lepa, predsedujoči spoštovani poslanci, spoštovani kolegi, prepričana sem, da ste že zelo pogosto slišali, da smo pripravili osnutke, koordinatorji in sicer štirimi posvetovanji. Te smo organizirali med aprilom in novembrom 2014 in sodelovali so tudi zastopniki ministrov za Eh, promet, eh, pa tudi vsi zastopniki iz različnih eh, sektorjev, se pravi železnic, pristanišč in tako dalje. Torej, ker ste vsi to že štirikrat slišali, bom kar takoj spregovorila o opisu tega koridorja. To je zelo dolg koridor, in eh, del tega koridorja vam je zelo blizu, gospod predsedujoči, in to, to gre za Donavo, seveda. Lahko ga razdelimo na dva dela, na južni del in na severni del. In na eh, severni del je češko-slovaški del in južni del je črnomorski del, seveda. In eh, z, vzhoda do zahoda imamo eh, dve ruti in sicer eh, Nürnberg in Frankfurt in pa Stuttgart, eh, Nürnberg in Salzburg. V Romuniji gre to skozi Krajovo in skozi Seves. Kar se tiče notranjih voda, je to kanal Ren Majn in Donava in sicer uh, do Črnega morja in Solina, Soluna. Uh, to vključuje tudi kanal Bukarešta, uh, Donava in pa Konstanca. Torej, če si to predstavljate, je to resnično zelo, zelo dolg kanal. Samo Donava je dolga že uh, Eh, skoraj 3000 km. Češki del ima dve izhodišči, um, München in pa Nürnberg do Prelova. Um, torej se upravičujem, če nekatere dele oziroma nekatera imena eh, napačno iz, eh, izgovarjam. Torej, eh, Zato imamo del preko Ostrave, ki je namenjena eh, torej, eh, potniškemu prometu in na to preko Putova in Ciline na slovaškem, torej za tovor. Na to imamo cestni koridor Štrasburg eh, preko Frankfurta, Nürnberga, Brna, Kosiče, Ciline do ukrajinske meje. in eh, na to, da vidite, koliko držav je vključenih, eh, se pravi osem držav članic in štiri države, ki niso članice in sicer Srbija, Moldavija, Bosna, Bosna in Hercegovina in Ukrajina. In to se navezuje samo na notranje plovne poti. Na to imamo več kot 3450 km Eh, železniškega, več kot 2000 eh, km eh, plovnih poti in več kot 4000 km cest. 30 terminalov, železniških terminalov in notranjih pristanišč, 21 mejnih točk, to je zelo pomembno za Evropsko unijo, kajti infrastruktura je tu vedno problem. torej imamo kot rečeno 21 prestopnih točk, 8 železniških, 7 cestnih in 6 eh, plovnih, 16 eh, oziroma 19 ključnih eh, pristanišč in 11 letališč. Torej pri teh, med temi 19 pristanišči imamo tako morska pristanišča kot rečna pristanišča. Torej, kaj so tu kritična vprašanja? tu imamo kar zapleten, kompleksen scenarij, torej odnosov med državami, ki so se razvijali skozi zgodovino. Torej, eh, države so vedno razvile eh, centraliziran promet, centralizirano prometno mrežo, sedaj pa se od njih pričakuje, da gradijo te uh, evropske koridore, se pravi tako za potnike kot eh, za eh, tovor in to temelji na teh eh, treh glavnih predpostavkah. In treba je upoštevati naslednje. Ker so to evropski koridori, ker je to evropski koridor, to pomeni, da je evropski davkoplačevalec tisti, ki mora biti pripravljen plačati za ta koridor. Če države članice želijo narediti samo to, kar je za njih pomembno, potem bo zelo malo razlogov za to, da bi evropski davkoplačevalec eh, svoj denar vlagal v takšno infrastrukturo. Se pravi, evropski davkoplačevalec je zelo jasno povedal, ja, mi želimo pomagati, ampak v tem primeru mora biti to resnično evropski projekt. To morajo biti resnično evropski koridori. Torej, kaj je pomembno? tri predpostavke so res ključnega pomena. Torej, prva je intermodalnost. Za eh, trajnostno in učinkovito medsebojno povezovanje med vsemi tipi eh, prometa. Na to potrebujemo zelo visoko kakovostno infrastrukturo in eh, torej najsodobnejšo tehnologijo, prav tako uh, potrebujemo eh, infrastrukturo, ki bo eh, celo leto zanesljiva tako za notranje plavne poti, kot tudi za ceste in železnice. Torej, vsi ti eh, visoki standardi morajo biti enaki za vse. Interoperabilnost, to je zlasti pomembno na eh, področju železniške mreže, ki eh, še vedno niso poenotene glede elektrifikacije omrežij oziroma deli omrežja sploh niso elektrificirani. Prav tako je pomembno tudi zagotovimo varnost, kajti če želimo resnične železniške eh, koridorje, potem mora biti sistem signalizacije eh, tudi eh, poenoten in celotno omrežje elektrificirano. Sicer ne bo mogoče potovati z eno lokomotivo skozi celo Evropo. Ne bo je mogoče prečkati. Torej, kakšne so sedaj potrebe po investicijah? Torej, te so zelo velike. Želimo podaljšati koridor v celoti potem potrebujemo skupni znesek investicij za te visoke standarde, ki jih želimo. Torej, tu je skupna vsota več kot 64 milijard evrov in teh 64 eh, milijard in 640 milijonov evrov, torej to je res gromozanska vsota dve tretjini eh, teh eh, naložb se navezujejo na eh, izgradno na izboljšave na standardizacijo omrežja ATMS. Ena četrtina bo potrebna za ceste, šest odstotkov za notranje plovne poti. Naj vas pomirim, samo šest odstotkov potrebujemo za to. In na to štiri odstotke za uh, pristanišča in 2 odstotka za železniške terminale, vključno z dostopom do letališč. Na to prednostne naloge koridorja. Če želimo investirati v koridore, potem boste videli, Tudi glede na dolžino koridorjev, torej sama sem se osredotočila na Ren, eh, Donavo in Main. Potem potrebujemo neko porazdelitev prioritet. Ne moremo narediti vsega naenkrat, torej treba se odločiti, kaj pride najprej na vrsto. Torej, pomembno je, da zagotovimo prioritete, torej kaj je najpomembnejše imamo čezmejno povezovanje pri čezmejnem povezovanju pogosto pride do zamaškov zaradi neusklajenosti sistemov in tako dalje in vse to so resnične ovire. Vsi se spomnimo Španije in prav tako se spomnimo tudi Rusije, ki sicer ni v Evropski uniji ampak eh, tudi Rusija, naprimer, ima povsem drugačen železniški sistem, eh, drugačen sistem signalizacije in tako dalje. In to vidimo povsod. V primeru Donave je pomembno, da se zagotovi eh, varne navigacijske razmere in v tem smislu je komisija pripravila tudi dokument eh, master načrt eh, za vzdrževanje in to so podprle vse države tako članice kot nečlanice EU. Torej, eh, lani so Bolgarija, Romunija in Belorusija tudi podpisale sporazum za podporo v primeru urgentnih posegov. Veste, da Romunija in Bolgarija delita velik del Donave in morata delati skupaj, zato da bo ta del Donave resnično pretočen. Zato morata tudi sodelovati pri vzdrževanju reke. Vemo, da je pot dolga. Ampak, če imamo projekt, ki spada v koridor, potem moramo biti do leta 2030 pripravljeni. Vi bi želeli to drugače, kaj ne? Vam bom kasneje povedal, kaj imamo v mislih. No, torej, eh, pot je dolga, to je prvi osnutek tega delovnega načrta in to je res pomemben mejnik za bolje razumevanje vseh odprtih vprašanj. Torej, preden smo pripravili ta delovni načrt, nismo imeli pojma, kaj je treba narediti na ravni EU in katera dela je treba vključiti in kako pomembne so razlike med državami. Naš cilj je, da se v vsaki državi te mreže omogoči, da e, koristno uporabi svoje e, regionalne posebnosti, istočasno pa tudi e, ustvarja povezave in omogoča trajnostni razvoj regij za ljudi, ki živijo v teh državah, istočasno pa mora ohraniti tudi svojo naravno dediščino. In zlasti zadnje je zelo pomembno, zato ker imamo zelo, zelo lepe pokrajine, v, na tem območju in teh ne želimo pokvariti. Hvala lepa za vašo pozornost in se vam na voljo na vprašanja. Torej, glede delovnega načrta in pa prihodnega dela v tem čudovitem koridorju Ren-Donava. Hvala lepa za predstavitev. Gospa Winfan ima besedo. Uh, meneer de voorzitter, dank u zeer. Uh, u begrijpt. Hvala lepa. Torej, razumem, da je, razumete, da je zame vedno veliko veselje, če se lahko srečam z Karlo Paez, kaj ti eh, sva eh, člana starejše generacije v CDA-ju. No, kakorkoli že, imam nekaj vprašanj. Prvo vprašanje se navezuje na zakonodajo. imamo zelo veliko zakonodaje, ki ureja področje Rena, ali lahko uporabimo to tudi za Donavo na prožen in učinkovit način. Torej, zanima me, če imamo na voljo zakonodajo, ki bi se jo dalo hitro uporabiti. Drugo vprašanje pa se nanaša na naložbe kitajske. Imamo tako pozitivna kot negativna poročila glede tega torej da bi lahko uporabili kitajski kapital za odsek med Bukarešto in Budimpešto. Torej, kakšno je vaše mnenje? Tretje vprašanje pa se nanaša na načrt romunske vlade, da bi zaprla velik del svojih železniških poti. Zanima me, če bo to posegalo vašo dejavnost v zvezi s koridori. In četrto vprašanje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 razpravo so kolegi spregovorili o vzdrževanju, o pomembnosti vzdrževanja rečnih plovnih poti in tako dalje. Vemo, da je Donava ena izmed najpomembnejših plovnih poti in Donave pravzaprav ni treba vzdrževati, kajti ta je že po naravni poti v zelo dobrem stanju. Govorili ste torej o boljšem sodelovanju, o boljšem vzdrževanju teh plavnih poti trenutno nimamo dovolj mostov, nimamo dovolj intermodalnih eh, struktur, ampak to velja zlasti za jugovzhodni del Donave. Torej, tu imamo izzive, kot ste povedali v vaši predstavitvi, kot smo videli na vašem zemljevidu. Torej, od Budimpešte dalje imamo različne uh, oblike prometnih poti, ki se razhajajo, se pravi ceste, železnice in pa plovne poti. Mislim, da je treba, in to se mi zdi še posebej pomembno, to povezati. In ne gre, ne, gre, ne gre samo za to, da bi izboljšali obstoječe železniške poti, temveč bi bilo treba investirati tudi v regionalne reke naprimer reke na Hrvaškem, v Romuniji, v, na Mačarskem, torej regionalne reke, ki bodo zelo pomembne, če jih bomo lahko povezali z Donavo. Prav tako sem pozabil omeniti tudi Srbijo. Tudi v Srbiji imamo zelo velike potrebe po financiranju, po naložbah. Kot je kolega Vondenkamp eh, povedal, Imamo tudi kitajske investitorje, pa tudi investitorje iz arabskega sveta, ki zelo veliko nalagajo v infrastrukturne projekte. Torej, če želimo, da bo Donava resnično integrirana in da bo lahko prispevala k našim gospodarstvom, potem bomo morali horizontalne mreže bolje razviti. Kot sem že prej omenil, Tu nimam v mislih samo železnice in pa ceste, temveč eh, tudi plovne poti in regionalne plovne poti. Na ta način bomo lahko v celoti izkoristili potencial, ki ga predstavlja Donava in vključili Donavo v naše gospodarstva. Torej, hvala lepa in eh, zanima me tudi, kakšno je mnenje gospe. Neskupite. Hvala lepa, Marinesko, prosim. <clears throat> Uh, Hvala lepa, <clears throat> predsednik. Uh, imam nekaj vprašanj. V tem obdobju države članice pripravljajo splošni uh, prevozni načrt, glavni prevozni načrt. E, torej, sprašujem vas, kako zagotavljate harmonizacijo med različnimi koridori? ne samo torej, eh, z ozirom na tega, ampak na vse eh, koridorje, eh, zato da poskusimo vključiti v ta glavni načrt, prometni načrt je do leta 2020, različne projekte vzdolž koridorja. Kako to dosegate? Potem drugo vprašanje. Reka Donava. Eh, če ena država članica ne počinja tega, kar bi morala, potem je eh, vse skupaj za manj, pa čeprav si vsi ostali prizadevajo maksimalno. In kako dosegate to, da eh, vsi opravljajo to, kar bi morale, kajti naprimer Mačarska ni tako zelo zainteresirana za ulaganje v Donavo. In tretje vprašanje, kateri so vaši načrti, nekaj jasnega, torej rekli ste, da boste, oziroma ali lahko poveste, kako boste postorili, to, pa to, pa to, pa to in kdaj in s katerim denarjem, odkot bo prišel ta denar. Vsaj nekaj informacij nam lahko zagotovite o vaših konkretnih delovnih načrtih. Hvala. Ja, eh, hvala lepa, predsednik, hvala lepa, gospa koordinatorka ne bom popraševala več o železniškem sistemu v Romuniji, o tem je Vim že spraševal, tako da si lahko to vprašanje prihrani. Drugo vprašanje pa se navezuje na kolego Marineska. Danes pri gospe Trautmann smo imeli pet najpomembnejših projektov v njenem koridorju. Me zanima, če imate tudi vi kaj takega, pet ključnih elementov, ki jih morate urediti, to se mi zdi pomembno, da bi mi v odboru za prometo vedeli, pa naj si prihajamo iz teh držav ali ne. Potem je seveda vprašanje, ali vam pri teh prednostnih projektih vlade sledijo, pomagajo zapolniti verzeli in lukne, ali tega ne počnejo, sicer bomo morali pač malo spodbosti kolege v državah članicah, da to storijo. In potem drugo področje, celinske plovne poti, tako kot vim, sem. Ja navdušenka nad eh, celinskimi plovnimi potmi. Donava je pravzaprav povezava, tako je dejala gospod Tikal, povezave od Atlantika do Črnega morja, da bi torej to imeli kot plovno pot. Tega nimamo, to vsi vemo in vemo, da tako nastajajo težave. Kako vi to ocenjujete? Ne govorim samo o Straubing-Fieldshofen z vidika Nemčije, kjer si ne želijo, da bi bila donova plovna in se potem tudi to ne zahteva. In če ni zahteve, potem ne morete nič storiti. Vendar pa kaj mislite o tem, da bi donova bila bolj plovna, ne glede na razno razne kanale, ki jih imamo, da bi torej donova bila še bolj izkoriščena? Nekateri si tega želijo, želijo bolj, drugi manj. Hvala lepa, sedaj pa še sam. Kar da pejs to ne čudi. Najprej dva komplimenta. Prvič zdi se mi dobro, da gre za koridor Ren-Donava in ne samo za celinske plovne poti, tako je bilo prej. Takrat smo gledali samo en sektor, potem pa je Karla Pace dejala, prednostne naloge so pomembne in potem sem si takoj zabeležil s tremi klicaji, kaj ti nekaj je jasno. Če bomo vse skušali izgraditi, bomo potrebovali 50-60 let, če pa se osredotočamo in 75% gre na železnico in če torej resnično dobro to uvedemo v Donavi, potem je vprašanje, če pa še potrebujem vodo, reko kot plovno pot. Tukaj se strinjam. In potem seveda dobro uveljavljene eh, celinske plovne poti. Malo sem bil presenečen, ko sem to prebral. Zakaj? Imamo povezavo od oceana do Črnega morja preko kanala Ren manj Donava in ta kanal je stajal, stal milijarde. Ministr za promet Volker Hauk, ki je bil pristojen za to, da je bil socialdemokrat, ni bil zelen, je dejal, da je to največja neumnost od gradnje babilonskega stolpa. Zakaj? No, zato, ker napovedi, ki, so jih, mi, ki smo jih takrat imeli, se niso izpolnile. Samo deset odstotno so se izpolnile, če sploh. Torej sploh ni potrebe potem, zakaj ne, v zadnjih 20 letih so celinske plovne poti padle z 20 na 8 odstotkov. Zakaj? Zato, ker so ladje prepočasne in ni pravega omrežja. Zato moramo premisliti, kaj hočemo. Donava je plovna. Pred 30 leti sem od Ingoštata do Črnega morja veslal. In seveda je potrebno paziti, da se ne prevrneš. Vsakih deset minut smo se morali obrniti, ko so prišle velike ladje, ker so prišli velike valovi, da se nisem prevrnil. Pred tremi leti sem pa potem kolesaril ob Donavi in sem videl samo tri velike ladje v, v celem dnevu. Torej, nimamo več takšnih potreb kot leta 75, naprimer. Zato je torej zanimivo uveljavljene celinske plovne poti, potem pa vidim, da gre za romalo sredstev, v to samo 5 odstotkov. In nekatere odseki sploh niso vključeni. Zato torej novo spoznanje. Reke moramo uporabiti tako in prilagajati ladje, tako da ne bomo rek širili, temveč da bomo ladje prilagodili rekam in da to, kar se že transportira, po rekah izkoristimo in na ustrezen način. To je sedaj moje vprašanje. Se je kaj spremenilo ali sedaj, ko imamo ves koridor z vsemi možnostmi in ko imamo prednostne naloge, ali je to kaj spremenilo? Kajti samo 6 odstotkov za Celinske polno poti to me je presenetilo, če bi mi kdo prej včasih tako rekel, bi si mislil, hm, sanje naprej. Sedaj pa seveda želim slišati vaše odgovore, prosim. Veste, če me. Gospod predsednik, ja, vedno povezujete vsa pričela bom eh, pri vpraša, vprašanju uh, nizozemskega kolege, ki me sprašuje po izku, po zakonih in pravilih, ki bi jih morali uporabiti za Donavo. nimamo samo odbora za uh, REN, ampak imamo tudi komisijo za Donavo. In kar bi želeli storiti, je to, da bi posodobili Donavsko komisijo, tako da tudi Evropska komisija bi postala članica te podonavske komisije. To bo morda trajalo nekaj časa in takrat bomo lahko pravila uskladili med Donavo in Renom, v tem trenutku pa to ni mogoče. Tudi nedvomno je to potrebno in eh, zelo pomembno je tudi to doseči, če želimo doseči to, da bodo ladje plovila lahko eh, plula od Rena prek Donave, ne da bi imeli popolnoma dvojnega eh, sklopa pravil za to plovbo ampak delamo na modernizaciji, torej na posodabljanju te donovske komisije. Imamo ne samo praktične, ampak tudi politične probleme pri tem in eh, v tem trenutku pač je vse skupaj nekoliko zastalo. Sicer pa bi si želela pospešiti ta tempo, ampak politične težave nas uh, trenutno uh, zaustavljajo. Uh, Ja, nekateri so omenjali tudi arabski denar, ki priteka. E, nekaj je prav gotovo neizpodbitno. Ne moremo financirati mi v Evropi čisto vsega. Gre za velika sredstva, ki jih potrebujemo. Gre za velike količine denarja in tukaj se samo pogovarjamo o koridorjih, še le o tem, ampak imamo potem tudi povezave znotraj samih držav članic. Eh, pri čemer do leta 2030, do česar sploh ne bomo prišli do leta 2030. In torej, če nekdo se želi podati na Kitajsko, se obrniti na Kitajsko, na arabske države, ja, seveda, hm, od tega moramo nekaj, seveda, imeti. Vse preostalo, o preostalem pa bo treba še razmisliti. Romunska vlada eh, naj bi eh, ukinjala določene seležniške proge. Imela sem številne razgovore z romunskimi kolegi, ker eh, obžalujemo na nizozemskem vsakeč, ko smo prisiljeni ukiniti in to že od konca druge svetovne vojne, ukiniti to ali ono železniško progo, ampak mi to obžalujemo vsak dan. In eh, zato romunskemu ministru sem eh, to povedala, rekla sem mu naj dobro premisli, pa čeprav ne izkoriščate eh, proge, ne ukinite te proge eh, nemudoma. Dajte razmisliti dvakrat ali celo trikrat o taki ukinitvi, kajti Če eh, zdaj imate to progo in jo boste ukinili, potem je ne boste nikoli več ponovno vzpostavili, ker se potem to, eh, tisto območje uporabi za druge namene. In prav gotovo boste prejeli sedaj to obžalovali. Potem povezave z labo. Torej, uh, laba, uh, reka laba, ni, ne, ne spada v naš koridor ampak smo razmišljali o povezavah z Donavo. To je bila želja predsednika Češke republike. Gospa je rekla Česko-Slovaške, se oprošča. Uh, uh, prepričana uh, sem, da Seveda, če želimo spostaviti povezavo z Donavo, potrebujemo tovar, potrebujemo pač eh, nek tovar, ki eh, na izkorišča te plavne poti, kanal in tako dalje. Torej, eh, iz Hamburga v Prago ne moramo po plavni poti. Eh, imamo nek otok v hamburškem uh, pristanišču in če ne bomo vsega tega povezali, potem ne bomo nikoli imeli dovolj tovora, ki naj predstavlja, torej, ki naj pritegne tudi uh, te velike naložbe, ki bi jih potrebovali, kajti to je uh, kanal, je povezava, ki gre tudi uh, prek nekega predvsej razgibanega reljefa in zato bi potrebovali res velika sredstva torej potrebujemo tovor, ki naj ga prevažamo, eh, zato da lahko sprožimo to povezavo. Torej, najprej moramo zagotoviti povezavo z Hamburgom, zato da imamo lahko priliv določenega tovora iz pristanišča. Um, gospod Deli, Sicer sem imela neke težave z a, a, kanali za tolmačenje in morda nisem čisto vsega slišala, ampak a, slišala pa sem, da ste govorili o oskih grlih, o Budimpešti, o mreži med, in povezavah med reko Savo in Tiso. Sava a, je zajeta, je v našem koridorju in eh, proučujemo eh, tudi eh, obe reki, tako Savo kot Tiso. In, upošt in jo upoštevamo. Vi ste postavljali vprašanje v zvezi s Srbijo. Srbija je posebna zgodba, kajti vsi projekti, ki bi jih radi izvedla Srbija, od prvega dne so od prvega dne pritegnili tudi nevladne organizacije in z udeležbo tudi okoljskih nevladnih organizacij. In če to primerjam s težavami, s katerimi smo spopadali v Romuniji, moram reči, da v tem primeru problem tiči v tem, da pravzaprav ne vemo, s kolikšnimi sredstvi razpolagamo za Srbijo. To je problem, ampak vsi projekti, ki jih je predstavila Srbija, so čezmejni projekti. In torej, če bomo razpolagali sredstvi tudi za države, ki niso članice, potem je Srbija gotovo med najpomembnejšimi kandidatkami. Kajti, če želimo odpraviti oska grla pri čezmejnih prehodih, potem bo to seveda zelo, zelo zanimivo, ampak moramo najprej vedeti, s kolikšnimi sredstvi razpolagamo za, za Srbijo. Kar pa zadeva horizontalno mrežo. Eh, potem to je edina stvar, ki lahko deluje. Potrebujemo res neko mrežo in jim, če ena država v tej verigi, v tej mreži ne deluje tako, kot bi morala, potem eh, eh, je vse skupaj neuspešno. Dobro, če eh, pa govorimo o Donavi, morda to ni tako zelo res, ker ti Donava je tako zelo dolga, torej imamo veliko rek na nizozemskem, naprimer, ki so za nas, eh, za celoten naš nizozemski trg, eh, dovolj dolge, niso pa daljše od 200 km. Donava je dolga pa skoraj 3000 km. In torej uh, pri Donavi je vedno vredno sploh kaj posoriti uh, mimo, mimo tega, ali so vse države članice ali pa ne. Torej, po mojem mnenju, Donava bi lahko res bila zelo, zelo pomembna plovna pot uh, v prometnem pogledu. In torej, uh, vedno uh, so naložbe eh, za plovne poti manjše v primerjavi z železniškimi povezavami. In eh, vaš predsednik se moti, naprimer, eh, ko pač trdi, da Eh, pač iz svoje prakse kot ministrica lahko povem, da nisem nikoli videla neke eh, ceste ali železnice, ki ne bi kakorkoli trčila ob eh, problem občutljivih naravnih okolij, medtem ko pri plovnih poteh pa to ni tako zelo pogosto če eh, gradimo železnice, eh, ne bomo vsega rešili, če ne bomo tudi nekaj eh, storili in nekaj uložili v Donavo. In eh, torej moramo biti previdni do okolja, nedvomno, zelo pozorni in hkrati tudi zelo praktični, ko gre za projekte za podonavje, za Donavo konkretno. And, uh, at now, at Naj v tem trenutku lahko še dodam, da Mačarska sodeluje in si maksimalno prizadeva za to, da a, upošteva a, potrebe vseh, tudi a, vseh ostalih držav, ki so zajete s tem koridorjem. Gospod Marinescu je zdaj, a, oziroma odgovor za vprašanje gospoda Marinescuja. Yeah. Ja. Um, you asked about the hm? Uh, you ask, uh, you ask about the Gospod uh, uh Marinescu je govoril o uh, tem uh, okvirnem uh, načrtu in o povezavah med koridori. Uh, torej, uh, naprimer, Nemčija ima kar šest različnih koridorjev, uh, Eh, zato smo se pogovorili z eh, zveznim, eh, zvezdno vlado in izpostavili, da je treba tre koridorje uskladiti, kajti drugače si bodo konkurirali drug drugemu in vsak bo želel uveljaviti in predvladati nad drugimi. Zato se je treba uskladiti. Tudi mi se med nami, med različnimi koridori se usklajujemo in mislim, da to počenjamo kar dobro. In res to je naloga koordinatorja, da razmisli o tem, da je koridor dejansko tak, v smislu, da ne pogreša določenih povezav z ostalimi mrežami. v tem trenutku ne vemo natančno, kateri projekti bodo prevrad, prevladali pri oceni, ne vemo torej natančno, kateri projekti bodo potrjeni, zato ne moram ničesar več povedati o tem v tem trenutku, ampak prav gotovo uh, je moja naloga, da zagotovim, da ob koncu bo rezultat te, vseh teh projektov uh, uh, privedel do vzpostavitve pravega koridorja. Tako kot sem že prej povedala, Mačarska um, v tem trenutku dobro sodeluje. Odkud naj bi prihajal denar? E, imamo denar iz uh, sredstev za TNT e, uh, omrežje. E, Eh, gre za 12 eh, milijard evrov, eh, za katere je bil objavljen razpis in na ta razpis se morajo različni subjekti prijaviti s svojimi projekti. In to velja seveda tudi za Mačarsko. Tukaj ne gre samo za nacionalne koridorje, ampak za evropske koridorje, ponavljam. Gospa Meissner, katerih, katerih, katerih, katerih pet eh, glavnih projektov bi želeli izpostaviti. Torej, na žalost eh, v tem trenutku vam tega ne moram povedati, kajti vsak projekt, ki se ocenjuje v tem trenutku, eh, so bili. Vsi ti projekti eh, so z, dokaj zanimivi, nekateri pa so bolj vredni od drugih, drugi pa eh, so videti bolj eh, skromni. Ampak projekti morajo biti zreli. Če ne bomo zbrali dovolj projektov v tem razpisu, bomo se odločali za drug krog razpisovanja pač pogodba. Imamo dogovor z državami članicami. In torej država članica a, poda določen izbor a, projektov, ki so ji najbolj pri srcu poskusam, poskušamo seveda maksimalno izkoristiti potencial Donave, ampak mislim, da nimamo takih plovil, ki gredo iz Rotterdama do Konstance. Uh, Eh, mislim, da imamo plovila, ki, gre, ki plujejo od Rotterdama do Dunaja. Če bi jaz eh, bila poveljnik, potem bi se odločala verjetno tudi za kakšno alternativno pot, ne bi plula skozi od Rotterdama do eh, Konstance. Zdaj pa najprej na gospoda Kramerja. Eh, rekla eh, sem eh, gospod Kramer, ker mislim, da ste v tem primeru govorili v lastnem imenu, ne pa kot predsednik odbora. Torej, seveda, kar je najpomembnejše za državljane v Evropi, je to, da lahko stopijo na vlak in da prepotujejo celo Evropo na železnici. Ampak se ne smemo omejiti samo na železnico. Mislim, da celinske plavne poti potrebujejo veliko manj nalož kot železniške povezave in um, hkrati se lahko izkažejo za zelo koristne. Zato mislim, da je vredno, da nekaj postorimo tudi na tem področju, ker eh, vsekakor ta, uh, ta uh, prevozna, to prevozno sredstvo je tudi veliko, var, bolj, veliko bolj varno. In tudi morda je bolj spošljivo do bolj občutljivih območij. Eh, vi ste povdarili, da morda dan danes ne potrebujemo več eh, zares plovnih eh, poti, celinskih plovnih poti. Ampak potem naj vam odgovorim, kaj je bilo prej, jajce ali kokoš? in če, vi, če vi, mi boste vi znali odgovoriti na vprašanje, potem vam bom jaz tudi zagotovila svoj odgovor. Mislim, da poteka še vedno veliko, veliko, mm, da imamo še vedno veliko plovbe tudi eh, na Donavi, eh, do, moramo poštevati tudi različne eh, sezone, v suhih sezonah seveda je plovba otežkočena. V Donavi se tudi pravzaprav kopiči veliko, veliko usedlin in zato moramo morda to obdobje ni ravno najboljša sezona za plovbo. Um, ampak mislim, da res ne, da bi uh, onasnaževali uh, Donave, mislim, da iz te reke lahko veliko naredimo in da hkrati ohranimo njeno lepoto. Mislim, da sem s tem odgovorila na vsa vprašanja. Hvala. Hvala lepa za predstavitev, tudi za odgovore bomo še v stikih, če bo kakšno vprašanje, vam lahko pišemo in bomo potem morda dobili odgovor za teh pet prednostnih projektov. In Gezine Majster bo dobil odgovor. Hvala lepa še enkrat. And thank you very much for this as well. <laughs> So, dann kämen wir zu unserem nächsten Vortrag. Tako, sedaj pa naslednja predstavitev. Prisrčno pozdravljam Laurensa Jana Brinkorsta. To je Evropski koordinator za sredozemski koridor. Gospod Brinkors, prosim, beseda je kar vaša. Thank you very much, Mr. Chairman. Hvala lepa. Predsednik, izredno sem zadovoljen, da sem spet lahko v parlamentarnem odboru za promet, da se lahko z vami pogovorim o trenutnem stanju v Sredozemskem koridorju. Spomnili se boste, od začetka lanskega leta smo v novi fazi. Časovni in delovni načrt je bil sprejet in to je bil sprejet v širšem kontekstu. Vendar pa ne bom se loteval splošnih značilnosti koridorja, ker verjetno to že poznate in tudi poročilo vseh koordinatorjev poznate. Tako da se bom v naslednjih desetih minutah omejil na sredozemski koridor, za katerega sem odgovoren. Dobili ste delovni načrt. Ta temelji na študiji, ki je bila izvedena leta 2014. To je rezultat skupnega sodelovanja držav članic Evropske komisije, nekaterih zunanjih svetovalcev predsedoval pa sem temu sam. Na prvi prosojnici nekaj značilnosti koridorja. Imamo šest držav članic, tri v Zahodnji Evropi in tri v Srednji in Vzhodnji Evropi, ki so v tem. In tukaj imamo seveda TNT povezavo med Vzhodom in Zahodom. Najprej začnemo v Španiji, pa končamo med, na meji med Ukrajino in Mačarsko in potem imamo tudi Slovenijo, Hrvaško, pa pa Italijo, Francijo in potem se vse skupaj nadaljuje proti Mačarski in Ukrajini, kot sem dejal. Vidite torej nekaj značilnosti, morda bi dodal še dva elementa. Približno 3000 km je celotna dolžina in morda je to, kar je pomembno in to izpostavlja evropsko dimenzijo, je, da se to povezuje s sedmimi od osmih drugih koridorjev. To je torej zelo pomembno strateško. Ni to meno samo na dvostranska vprašanja. Povezava je prek celotne Evrope in zato se tukaj tudi zelo dobro izraža skupni trg. Še ena pomembna točka, ki je v delovnem načrtu, je, da je tukaj 18 odstotkov prebivalstva EU in skupaj ustvari približno 17 odstotkov BDP EU. Lombardija, Alpska regija, Katalonija in Madrid so najpomembnejše regije. V Italiji in Španiji in Franciji. To je torej zelo pomembna povezava prek Alp. Potem pa naslednja prosovnica, glede različnih pomembnih vprašanj. Da bi dobro razvili ta koridor, moramo zagotoviti trajnostno učinkovito rabo zmogljivosti in zagotoviti tudi polno medoperabilnost. Izkušnje kažejo, da je razvoj infrastrukture najtežji na mejah, ko nastajajo tehnične in finančne težave pa tudi sodelovanje dveh držav. Potrebno zagotoviti. Sodelovanje med državami v EU je nenaravno in to je težko doseči. Zato je moje delo in delo večine koordinatorjev, da se najprej osredotočamo na to. Najprej čezmejne sekcije. Tukaj potrebujemo več modernizacije in posodobitve, kar se tiče operativnih vprašanj. Dva primera med Španijo in Francijo imamo hitro linijo od januarja 2013. Pa tovorni vlaki tega še vedno ne uporabljajo dovolj. Še vedno raje uporabljajo zgodovinsko progo, ki zahteva prekladene na meji zaradi drugačnih standardov. Med Francijo in Italijo je 450 let bila zgodovinska črta. Pred 150 leti pa so bile potem vodene ovire, ko je potrebno spremeniti, porabiti dve lokomotivi na francoski strani. Potem se omejuje tudi dolžina vrkovne kompozicije in je popolnoma nekonkurenčna. Zato bi morali zgraditi nov tunel. To je bila glavnica povezave Lyon-Torino. Prav tako še drugi deli potrebujejo posodobitve. Delno zato, da bi se zadostilo ten, ten te standardom, delno pa tudi zato, ker bodo obstoječe proge srednjeročno dosegle meje zmogljivosti. Skoraj vseh urbanih področjih prihaja do prevelike obremenitve, ko prihaja do povezovanja mestnih, primestnih eh, potnikov in tudi potnikov na daljše razdalje. Še prav eno, posebno bi rad omenil eno sekcijo med Montpellierjem in Perpignanom. Vprašanje glede zmogljivosti bo to postala kritična najkasneje, ko se bodo posodobili logistični terminali v Španiji. Poleg tega pa bo nova proga postala potrebna za to, da bi povečali zmožnosti te proge. 2030 bo verjetno potrebno zadostiti 300 vlakom na dan, 140 tovornim vlakom in 60 visokohitrostnim visoko potniškim vlakom. In potem pač ne bomo zmogli več vsemu zadostiti na tej progi. Nadaljna točka je znatna izboljšava med uporabilnosti. In to zato, da bi zagotovili. Tudi hm, spremembo vrst prometa. Tukaj govorim veliko krat tudi o prilagoditvi hm, nosilnih osi in tako dalje. Tukaj govorimo o veliko krat tudi nekaterih tehničnih prilagoditvah. Če se to ne bo zgodilo, bo promet vedno tekel po cestah. zelo malo prometa med Španijo in Italijo, poteka po vlaku, veliko po morju, veliko pa tudi po cesti. Potrebno bo prilagoditi tudi širino tira. In to je seveda dolgoročno ne spremljivo. Novi ten te koridori bi morali biti več modalni. In zato, da bi dosegli torej tudi povezave najpomembnejših pristanišč, središč, s terminali in infrastrukturo, moramo vse to posodobiti, kot sem dejal. 13 velikih pristanišč imamo in vse je potrebno povezati. Torej, po tem kratkem pregledu naj sedaj pregledam prednostne naloge, ki jih je pet za sredozemski koridor. Najprej je potrebno dokončati ključne sektorje. Lyon-Torino, naprimer, to je ključna sekcija, za optimalno delovanje koridorja. Brez tega ne bo povezave med Zahodno in Vzhodno Evropo in Južno od Alp, to je strateškega pomena in to je torej velika prednostna naloga. Drugič, Montpellier, Perpignan, tako bi lahko izkoristili popoln potencial, kot sem že omenil. Vendar pa to velja tudi za vzhodni del tudi te je potrebno posodobiti. Zelo pomembno je, da so to vse kohezijske države, tako da bo promet pomemben del kohezije. Tretjič. Omenil sem razliko v širini tirov med Španijo in drugimi deli Evrope, kar se tiče osne obremenitve in tako dalje. potrebno pa je tudi povezati pristanišča s celino. Zato je potrebno izboljšati razmere na tem področju. Potem pa še RTMS, to je četrto, to je tudi pomembno, in potem še razvoj urbanih vozlišč. Potrebno je upoštevati potniško, pa seveda tudi tovorno komponento. Neverjetno je, da se Orbana vozlišča razvijajo nezadovoljivo. Naj se tukaj ustavim. Rad bi dejal, da je potrebno spremeniti način razmišljanja v Evropi. Da bomo prišli z nacionalne na evropsko perspektivo. Evropska perspektiva je tista, ki zagotavlja pomen sredozemskemu koridorju. Vse mora izhajati iz tega. Hvala lepa. Danke sehr. Hvala lepa gospod Brinkhorst za predstavitev. Sedaj pa nekaj vprašanj. Najprej Inesa Jarasender, prosim. Hvala lepa, gospod predsedujoči in hvala lepa tudi gospodu Brinkhorstu za predstavitev tega poročila. Samo trenutek. Stealing the chairman's. Uh, <laughs> <laughs> no, no dobro torej še enkrat se zahvaljujem gospodu Brinkhorstu za predstavitev tega prvega poročila, ki vsebuje že vsebinske eh, vidike, torej študijo v zvezi z eh, problemi, ki se pojavljajo in pa potrebo potem, da se reši nekatera oska grla. torej vemo, kako se je to začelo. In eh, kako pomembno je, da se premusti inercijo držav članic eh, in eh, jih spodbudi k temu, da presežejo lasne interese in interese svojih podjetij. Torej najprej bi želela povedati naslednje. Ne vidim zelo dobro od tu, ampak eh, vaš predlog, kakršnega vidimo na zemljevidu, je eh, torej na vašem zemljevidu ne vidimo vsega in lahko, da se bo kdo pritoževal zaradi tega. Torej ne vidim vseh eh, poti, ampak kar je pomembno pri tem eh, sredozemskem koridorju je, da je torej v dveh delih del, ki gre skozi centr Španije in ki prečka Sevilijo, ki je eh, rečno pristanišče in moralo bi moral bi koridor prečkati Andaluzijo ampak, eh, in Kartaheno in Mursijo, ampak v nekem hipu bi se moral ta koridor povezati v Andaluziji. Ampak od tu tega ne vidim, kajti ta trasa je eh, tako zelo nadrobno urisana. Ampak eh, zelo pomembno je, da se del v Andaluziji Eh, izriše, kajti to je ključen del tega koridorja. Torej, to je povezava tako z Madridom, kot tudi s španskimi pristanišči in torej na to transa potega skozi celotno sredozemlje. Na to pa imamo vprašanje. Torej, rekli ste, da imamo v Španiji protislovje. Torej, to je država, ki je na železniški ravni izolirana, tako kot baltske države. Torej, tu res lahko govorimo o osamljenih mrežah. Imamo nekatere sektorje, s katerimi imamo resnične težave. Kajti v imamo uh, hitre vlake in eh, ko smo te vzpostavili, smo uporabili zgodovinsko obstoječe poti, ampak eh, to ni dovolj. Kot veste, smo zgodovinsko imeli pač te dve meji in uh, tam je prišlo pač do eh, različne eh, operabilnosti. Torej, ta eh, rešitev tretje poti, torej to, da se vključi, pridruži tej zgodovinski mreži in evropski mreži še umestna mreža. Torej v Španiji imamo regije, kjer bi bilo to zelo korisno, naprimer iz eh, Katalonije v smeri proti Franciji. Torej ljudje tu imajo občutek, da je to neka kompromisna rešitev in to predstavlja težave. Torej, Eh, treba je razmisliti o tem, kako lahko tej rešitvi damo bolj pozitiven vidik. Bom, bom končala, ne skrbite. Kar se tiče interoperabilnosti in intermodalnosti, torej mi imamo eh, težave z vsemi tuneli na jugu Evrope, torej, ki vključuje ta del. Uh, Torej, zanima me, ali imamo kakšno rešitev za te nizke vagone. Pomembno bi bilo, da se tudi te operaterje vključi v iskanje rešitev teh interoperabilnih eh, koridorjev. Hvala lepa, Dominik Rike. Euh, euh, Hvala lepa, gospod predsedojoči. Torej, zahvaljujem se. Uh, gospodu Brinkhorstu za njegovo poročilo. Imam dve vprašanje za dva segmenta, ki me posebej zanimata. Torej, počrtali ste torej interes, pa tudi težavo, ki jo predstavlja odsek Perpignan-Montpellier. Vemo, da imamo dva, dve alternativni trasi, se pravi ena, ki gre ob obali, ampak ta predstavlja velike okoljske težave in na to druga trasa Eh, ki bi šla skozi gorato eh, področje, ampak eh, ta rešitev bi bila zelo draga, 20 milijard evrov. Zanima me, ali smo tu našli rešitev ali še ne. Drugo vprašanje pa se nanaša na Lyon Torino. Torej, ko pomislimo na to, ljudje pogosto pomislijo na tunele. Jaz pa razmišljam o dostopnosti gradbišča. Imamo eh, dve vprašanje, ki sta odprti, se pravi odsek jugovzhodno od Ljona, to je francoska vlada podprla, to je projekt v znesku milijardo in 600 milijonov evrov. In na to še del eh, blizu Torina, na odseku, ki zaenkrat ni kompatibilen in izgradnja tega dela bo stala še 20 milijard evrov. Torej, zanima me, kaj se dogaja s temi 40 milijardami. Ali imamo neko arbitražo, ali smo eh, sprejeli odločitve glede eh, časovnice, glede financiranja, torej za ta dva segmenta, ki sta ključnega pomena za povezavo s Španijo po eni strani, pa tudi z Italijo in pa z. Uh, uh, osjo sever-jug. Hvala. Danke sehr. Jetzt Massim. Hvala lepa. Massimiliano Salini. Grazie. La... Hvala lepa. Torej, uh, To, kar ste povedali v vodoma, je zelo jasno. V okvirli eh, ste tudi velik gospodarski socialni pomen tega koridorja. Vsekakor številke pa so zaskrbljujoča kar um, vloga, glavna vloga tega koridorja v ravnovesjih na naši celini je slabo eh, porazdeljena. Podatki, torej 66 odstotkov vsega prometa po, eh, na cesti, samo majhen delež eh, prek železnice in to kaže na neravnotežje. Vi ste tudi opozarjali na to, da nekatera vozlišča, na nekatere probleme, ki zadevajo pomankljivosti pri železniških povezavah, bodi si kar zadeva povezavo tudi z lukami in letališči, samo Lyon spoštuje standarde v zvezi z eh, letališči. Imamo tudi določene eh, posebnosti eh, v zvezi z potniškim prometom, eh, kjer tudi pride do podobne porazdelitve z nekaterimi pozitivnimi izjemami pri eh, Sloveniji in na Hrvaškem, kjer je potniški promet na železnici znaša približno 15-20 odstotkov. Ampak to je koridor, ki ga zaznamujejo eh, predvsem železniške povezave. E, kot italijan me zaskrbljujo številke za povezavo med Lionom in Torinom. Številke za Italijo so res eh, neverjetne. Za, za Italijo 30 odstotkov vsega uvoza, 4 odstotkov. 64 milijard evrov za Italijo in 85 milijard pa, ko gre za izvoza. Eh, torej, eh, gospodarke številke, ki zadevajo odsek eh, Lyon-Torino za Italijo, so izredno, izredno pomembne, da ne govorimo o polemikah, ki zadevajo ta odsek, ampak vi ste že omenjali te težave in tudi kolega Rike je tudi že omenjal te težave. Naj dodam samo še tri elemente, ki morda niso tako zelo zanemarljivi. Prvič povezava med tem koridorjem in Junkerjevim naložbenim načrtom. Govorili smo o ogromnem pomenu, ki ga imajo železniški naložbeni načrti znotraj sredozemskega koridorja. In torej se postavlja vprašanje, Junkerjev načrt, torej če Eh, če eh, pač Junkerjev načrt odpira določene dvome v zvezi z nečim, to je v kolikšni meri bo lahko podporil železniške naložbe. To je vprašanje, na katerega nismo še dali dokončnega odgovora. In torej očitno je, da povezava med Junkerjevim načrtom in sredozemskim um, koridorjem je prvenstvenega pomena. In potem drugič, provokatorno. Uh, Vemo, da se načrtuje mora biti na podvojitev suškega prekopa. Eh, to vpliva eh, neposredno na ravnovesja, na ravnotežje v sredozemlju. Zakaj ne vključimo v strateško logiko sredozemskega koridorja tudi to veliko temo morebitne podvojitve Sueškega prekopa? In zadnja točka, torej sredozemlje je tista, tisto mesto, kjer, eh, prek katere gredo vsi migracijski tokovi. Dajmo torej vključiti tudi to v perspektive za naložbe za sredozemski koridor, kajti to je drug tok, ki ga je treba upoštevati in v zvezi s katerim se moramo odločati o pristopu kot sredozemske države. Hvala. Teodoraros. Uh, Hvala lepa, predsednik, koordinator. Velika luknja je na tem koridorju, to je območje Zahodnega Balkana. eno glavnih načel komisije je tudi povezljivost, da bi približali te države Evropski uniji. In zadnja izjava komisarja Han, Hana in Pulca in voditelja v šestih zahodnobalkanskih držav je bilo omenjeno, da bi tudi povezava s tem področjem, morala biti navezana na evropska omrežja. In to takrat, ko bomo naredili prvo revizijo omrežji TNT. Vprašanje za gospoda koordinatorja je sledeče. Kakšna je splošna pripomba na politiko povezovanja držav Zahodnega Balkana s tem koridorjem? In potem bolj natančno vprašanje. Ko bo predstavljena, kdaj bo predstavljena prva revizija omrežja TNT? Vin vam de kamp. Eh, voorzitter, dank u zeer. Ik heb wel de indruk... Hvala lepa, predsednik. Vtis imam, da je ta koordinator zbral najlepša področja, lepe obale in tako dalje. Nekaj vprašanj. Najprej modalni premik. Ta parlament se zelo zavzema za to, vendar pa smo to nekoliko posodobili. Sedaj imamo so modalnost. In če se ogledam številke v vaši brošuri, potem vidim, da bo pot še dolga. moramo imeti zamisli, neko vizijo. Cestni sektor je tudi zelo pomemben pri vas in potem veliki tunel med Lijonom in Torinom. Tu ne gre samo za sredstva, za denar, gre tudi za licence in obremenitev okolja kako vse skupaj to izgleda, imate časovno to še pod nadzorom, če smem temu tako reči. In tretje vprašanje, ti zelo glasni kitajski investitorji, nekateri vidijo to kot priložnost, drugi pa kot grožnjo. Kaj menite vi o tem? In potem še morda eno vprašanje, koliko bolj drzno, sodelovanje med francosko in špansko vlado pri tem koridorju bi ne šlo boljše. Ja, gotovo boste dobili tudi drzen odgovor. Sedaj pa gari Karima Deli, prosim. Alors, collègue, merci... Spoštovani kolegi, gospod Brinkhorst, hvala lepa za vašo predstavitev. Torej, takoj, ko smo omenili Lyon, Torino, ste se vsi malce nasmehnili. Zato se bom vrnila na to vprašanje. Torej, želela bi, da mi potrdite določene stvari. Torej, ta tunel v dolžini 57 km. Želim, da mi potrdite, da bo ta projekt stal šestindvajset milijard evrov šestindvajset milijard evrov torej Torej, vem, kaj mi boste rekli, no, ampak eh, počakajte, saj ne pričakujemo, da bo Evropa financirala celotni projekt, samo del tunela. Ampak, eh, če si pogledamo, Evropska unija lahko prispeva 40 odstotkov, ampak že to predstavlja 12 milijard evrov za en tunel. Eh, eno vprašanje imam za vas, gospod Brinkhorst. Torej, katere priložnosti nameravate tu uporabiti, glede na to, da smo znižali sredstva um, instrumenta za povezovanje Evrope? In če Evropa na to posodi 40 odstotkov in če vam Italija in Francija potrdita svojo udeležbo, obe državi sta v težki gospodarski situaciji, ali Francija in Italija danes lahko obljubita in zagotovita financiranje v višini 60 odstotkov. Torej, vsi smo za. Uh, interoperabilnost. Kdo je proti? Vsi smo za to, da se naloži eh, tovornjake na uh, železnico. Vse smo vsi za to, ampak, eh, finir, ampak projekt je treba zaključiti. Dokdaj ga nameravite zaključiti? Imate kakšen rok? 2030 ali kaj drugega? Ali bomo čakali na rešitev glede oskih grv in pa podnebja do 2030. Sama ne bi čakala tako dolgo, kajti tu gre za to, kar smo dolžni prihodnim generacijam. In na to tretje vprašanje, ali gospod Brinkhorst, ali ste pravčili druge alternative, torej druge alternative kot ta uh, zloglasni tunel. In na to, ali Italija in Francija nameravata uporabiti načrt Juncker za financiranje tega projekta. Ali nam lahko konkretno odgovorite? In na to, ne glede na koridor, imamo eno temeljno pravilo, ki ste ga vsi omenili, in to je pomembno pravilo, ali ste vključili državljane v vaše koordinacijsko delo. To je predpogoj za vse. Hvala lepa. Hvala lepa še sam se bom vrnil na ta projekt. Na podlagi izkušenj, ki jih imam z drugimi projekti in slišali smo, prednostne naloge so najpomembnejše. Francoska vlada ima finančne težave, sem slišal, zato bo proga Bordeaux-Bilbao skrajena kasneje. Ni denarja za to. Lyon-Torino, to ne bo stalo 12, temveč 26 milijard. Montionoland sta se srečala, ni težav, 14 milijard več, 40% bo takojko plačala EU, da nimamo toliko sredstva, spoh ni igralo vloge. Torej, ta tunel je prednostni. Ma nimamo pomembnejših povezav. Bordo Bilbao je zame pomembnejša, kajti Španija je naredila velik korak naprej s tem visoko hitrostnim omrežjem. In sedaj enake formatiral. To je sedaj zelo velik korak. Ta pozav bi bila za me pomembnejša. Druga točka. Lyon, Torino ste dejali. Bili smo v Bilbao in slišali smo, da je visoko hitrostna povezava končana. Trikotnik ob Atlantiku je sedaj že narejen, tako da je razdalja med tiri evropska. In vse je urejeno. Dejali ste potem povezavo tudi južno od Alp. In potem že obstoječo progo imamo. Lyon in Torino sta povezana. To obstaja, to bi lahko tudi sanirali. Sedaj pa torej ta novogradna 14 milijard več. Tukaj bi bila potrebna dodatna analiza. Bi ne bilo bolj stroškovno učinkovito sanirati trenutno progo, tako bi bilo to hitreje in tudi bolj učinkovito, če bo tunel končan čez 30 let. Dobro, upamo, da bomo dolgo živeli, ampak mislim, da ga ne bomo mogli uporabljati in se moramo vprašati, kaj storiti z denarjem. Prednostne naloge moramo imeti prave. Hamburg, Berlin, Vroclav, Katovice, Krakov, tukaj imamo povezavo imamo samo lukno 50 km med Kodbusom in Majo s Polsko. Tukaj bi potrebovali 100 milijonov, da bi privačevali dve uri vožnje. Pa tega ni. Istočasno pa v Nemčiji, tako da dam še nemški primer. Namenjamo 10 milijard evrov v Študgartu, da prihranimo 30 minut. Torej se moramo zastaviti vprašanje, koliko bomo privačevali časovno s tem predorom. In če bi potem obravnavali alternative, je kakšna ocena, kakšne so alternative. Francosko računsko sodišče pravi, da to ne bo stalo 12, več 26 milijard evrov, torej moramo obrazložiti in preveriti alternative. In bomo videli, zakaj pravzaprav spohostajamo petem predoro. Slišali ste veliko vprašanj, tudi drzna vprašanja in sedaj lahko podate kritične odgovore in tudi drzne odgovore. Vedno je odlično biti v Evropskem parlamentu. Bil sem tudi poslanec v parlamentu in ponosno še vedno nosim katico 94-99. Dan danes je veliko teže vstopiti v parlament. Je kot trnjava, manjše priporočilo, seveda izven moje vloge kot koordinatorja, ma ne bi mogli izboljšati dostopa za tiste, ki morajo priti sem. Meni je vzelo samo 25 minut, da sem stopil. Če pa ste običajni državljan, ki nima izkušen, bo to še veliko težje in se bodo ljudje spraševali, kaj pa preglednost, ker ste vedno zelo iskreni in odprti, me navdihujete. Najprej vprašanje gospe Sender. verjetno se bo moral pisno odzvati, kaj ti zemljevid, ki ga imamo tukaj, je seveda zelo splošen. V delovnem načrtu je veliko podrobnosti. Ne vem, kje je točno ta oddelek, ta Andalusija, je zelo pomemben del in to mora biti povezava, ker sem odgovoren za srednjski koridor, se bom vrnil na bolj strateško dimenzijo tega koridorja, ko bom odgovarjal na vprašanje gospe Karime Deli. Če obstaja kakšen dvom o delovnem načrtu, bom vam rad odgovoril pisno, kaj ti mislim, da morate biti dobro obveščeni in mislim, da je potrebno, da vam zagotovimo te podatke. Vprašanje širine tirov. To je seveda ključno vprašanje. Španija je storila veliko, več kot zahodne države, da bi se prilagodili drugim državam. Iz strateških razlogov, kot ste dejali, zaostajali ste. In zato želim podpreti špansko stališče. Nekatere države so želeli, da bi ostali za Pireneji, to pa ni rešitev za evropsko prihodnost. Dejstvo, da ste torej izboljšali in se prilagodili širino tirov, je velik dosežek in to je element, ki igra pomembno vlogo v tem vsem. Ali to pomeni, da lahko znižamo višino predorov? Hm. Skušal bom odgovoriti na to, na kar znam. Nisem inženir. Verjetno to ni rešitev. Kajti imamo tudi kontenerski promet. To je tudi eno od vprašanj. To sem že predvideval, da bo Intergetno vprašanje predsednika Južno, od Alpi imamo tudi koridor, torej, in imamo 200 predorov med Nico in Dženovo. In če želimo prilagoditi 200 predorov za moderne kontejnere, bi bil ta znesek neverjetno visok. Je to velja tudi za znižanje predorov v Španiji, tega ne morem reči, se bom pa pozanimal in vam bom da ustrezen odgovor, če bo to možno. Osebno, ker mislim, da moramo imeti tudi dialog, sicer pa vam bom poslal odgovor pisno. Gospod Pike, bom odgovoril v francoščini. Sicer pa mislim, da je boljše, da se držim angleščine, ker drugače bi drugi bili diskriminirani. Ne, ne, lahko se izberete jezike, pravi predsednik preteklosti sem imel potem veliko težav s tolmači, ko sem govoril vse to ministrov v drugih jezikih. Dejali so mi, da moram govoriti nizozemsko kot minister. In od takrat sem spremenil svoj pristop. Perpignan, Montpellier. Odgovor gospodu Rikeju je, da mora francoska vlada prilagoditi delovni načrt in prositi za prilagoditev. Mi imamo načrt, kakršen je in to je bilo sprejeto strani vseh držav članic, strani vseh zainteresiranih snej, regij in nevladnih organizacij. Tako da ne morem komentirati, kakšne alternative Perpignan Montpellier. Lyon, Torino, prav tako kot torej tudi Perpignan Montpellier, mora biti prilagojen za nas, za dostop, ker je to strateškega pomena. Veliko vas je govorilo o nacionalnih dimenzijah. In mislim, da ne razumete, da gre za strateški sredozemski koridor. Se je povezan s sedmimi od osmih drugih. In zato mora delovati. In to tudi velja za Montpellier Perpignan. Odgovor gospodu Rikeju, torej prosim poprašajte francosko vlado in zahtevajte pospešitev postopkov. Upam, da bo k malu med Španijo in Francijo boljši dialog, tako kot je med Italijo in Francijo samo še pet minut imam, no potem moram pohiteti. Kaj ti samo na vaše odgovore bi lahko odgovarjal pol ure. No dobro, hitro bom. Hitro bom. Lion predor, da. Prav imate, tukaj je to največja težava, največji izziv. Ko bo predor končal, čez približno 12 let, upam, da bom še živ, in bo, kar ima dedi srednjih let, bo seveda vprašanje to, da bo tudi francoska vlada mora delovati med tem, tem odsekom. Trenutno torej nimam nadaljnih pripomb, kar se tega tiče. Gospod Salimi, kar se tiče pomena ERTF mislim, da je bilo pet različnih vlad, ki so kljub veliki poziciji potrjevale od leve do desne ta projekt in mislim, da to kaže pomen. Junkerov načrt, to ste pokomentirali, predsednik tudi ni neposredne povezave. Junkerjev načrt je dokončan. Manjši del, prometni del, tem ste imeli razprave, da pa Junkerov načrt bo pridobil zaradi obstoja koridorja, ker bomo tako imeli boljšo logistiko. Vendar pa neposredne povezave ni. Sueški kanal. To ste spraševali vi in gospod Van de Kamp. Še prav posebno sredozemlje, lahko veliko pridobi. Kar se mene tiče, ne govorim o meni komisije, kaj ti kitajski investicij Sveškega kanala tukaj ni. Gre za strategijo. Če se odpravite z Kitajske v Evropo in pridete v sredozemlje, pa morate potem tovor prevažati okrog španskega protoka, to traja 3-4 dni. Tako da bi tako lahko izboljšali razprave v sredozemlju. Žal trenutno ni tako. Skupaj s kolegom, ki se ukvarja s pristanišči, bomo kmalo skušali organizirati sestanek petih severno-sredozemskih pristanišč. Ravena, Benetke, Torino, Koper in Rijeka. In če bi bilo možno, da bi ta pristanišča bolje sodelovala, bi potem alternativa Rotterdamu, in žal mi je, da to pravim nekdanje ministrici za promet nizozemske, bila pomembna dimenzija. Žal ni tako sodelovanje med različnimi pristanišči na severu sredozemlja je nično. To pravim tudi veliko krat novemu kolegu z Hrvaške. Zato upam, da boste prepoznali strateško dimenzijo kitajskih naložb in izvoza. Kajti kot evropejec menim, da je Rotterdam pomemben, vendar pa severno sredozemska pristanišča so tudi pomembna, če posebno, če gledamo to z vidika kitajske. Ja, ja, pet minut ste mi dali. Naj odgovorim še karimi deli in vam, predsednik. Še prej pa kratek nagovor na vprašanje gospoda Radoša. Da, nova država članica ste in Hrvaška je del mojega koridorja in mislim, da bo še več razvoja na tem področju. V tem trenutku pa ne morem iti v podrobnosti. Upam, da bo bom kmalo v uh, Rijeki, bil sem že v Zagrebu in kar se tiče mene kot koordinatorja, je povezava med uh, Mačarsko, Slovenijo, Hrvaško odlična. Imeli smo dva sestanka z ministri teh držav, vse tri države so kohezijske in Hrvaška igra pomembno vlogo pri tem. Ne morem pa seveda govoriti, kaj se bo zgodilo v Srbijo, Črnogoro in drugimi deli. Sodelovanje med temi tremi pa je pomembno in spominjam se, da je reka bilo glavno presnišče Habsburškega imperija, to torej da nekaj razumem o zgodovini vaše države. Tako gospod Van Bekam, žal ne bom veliko dodajal. O samodalnosti se lahko pogovorimo in enotni modalnosti, to je pomembno, vendar pa predsednik me omejuje. Potem pa še ERMTF. Tu bom odgovoril vam in tudi karimi deli strateškega vidika. Iskreno rečeno, ne razumem popolnoma, zakaj je strateška dimenzija Lyon-Torino, nekaj, kar ni omenjeno v vaši predstavitvi ali predstavitvi gospe Karime Deli. Za Španijo, Italijo je to ključnega strateškega pomena. Želite mi, da sem iskren? Moram vas poprašati, zakaj tega ne izpostavite. Sveda imamo finančne, okoljske vidike, 8 let že pravno svojo službo, nekaj o tem vem. Vendar pa zelo pošteno bi bilo, če bi si ogledali strateško dimenzijo z evropskega vidika. Gospa Karima Deli, ste članica Evropskega parlamenta in vprašanje je, mar vas ne zanimajo vprašanja, ki zadevajo tudi španske, italijanske kolege. Drugo vprašanje, finance. Nedavno poročilo 5. junija. Sem si pripravil poročilo, ker sem pričakoval vašo nazočnost in vedno je dobro razpravljati z vami. 5. junija sta dve državi podali raport de certification de coup, to sem torej navedel v francoščini, Torej, ki podpira vsebinsko pro, predloge in ocene, ki so v končnem projektu. Torej, moj torej, komentar. Komisija financira 40 odstotno. Rezultati bodo kmalo znani. Podrobnosti še ugledujemo. Posebni odbor. Transke in francoske strani pa potrjuje stroške. Ko govorimo o 26 milijardah, je to preveč, mislim, da ne bo tako. Poročilo prav tako pravi, da je razumno pričakovati, da bomo začeli projekt 1. julija 2017 in bo potem končan okrog leta 2029, 12 let torej, ne pa 30. Ni alternativ, če ne bomo imeli tega dela Lyon, Torino, potem bo težavno. Bodo, Bilbao, pa ne smete primerjati s tem, ker je to veliko pomembneje, kaj ti je pomembno zagotoviti teh 3000 km. Kot predsednik odbora morate imeti drugačno mnenje kot gospod Kramer, sam osebno. In potem ta zgodovinska črta. Ta je bila pripravljena leta 1870, pred 150 leti. Naklon je več kot 3 odstotni. Dve do tri lokomotive morajo voziti 30 km. Zato to ne deluje, da ta torej, proga ne deluje zgodovinska. In moramo storiti vse, da to posodobimo, vendar pa bodimo moderni, gospod, kar ima deli. Tudi gospod predsednik. Vlak je bil izdelan leta 1870, ni več aktualen danes. In to je to. Vprašanje je torej sledeče. Financiranje je pod streho. Bevladi sta v Šamberijo in Torino spostavili veliki strukturi. 150 jih je zaposlenih v Šamberijo, 50 v Torino, mislim. Dve vladi, Francija in Italija, sta se z leti strinjali glede tega projekta, kljub nasprotovanju gospoda Kramerja in Krimedeli. Nadaljujemo s tem. Hvala lepa, gospod predsednik. Hvala lepa za zanimivo predstavitev in za zelo zanimive odgovore. Samo tri pripombe za zaključek. Jezik v Evropskem parlamentu, to morate vedeti kot nekdanji poslanec, je zelo pomembno. Vsak lahko govori v maternem jeziku. Če vas kritizirajo, ker odgovarjate v francoščini, ali po nizozemsko vin van de kampo, potem vas bomo obrnili, kaj ti evropski davkoplačevalci plačujejo za tolmače in oni nam pomagajo, da govorimo o maternih jezikih. To bom pošteval pri naslednji predstavitvi. Drugič, finance. V Evropi tukaj imamo načrt, vendar pa nisem vedel, da imata tudi Italija in Francija načrt, kako boste to financirali. Tretjič, strateški pomen, to sem dejal, je pomembno, vendar pa želel sem poznati alternative. Toliko. Za zaključek, hvala lepa za predstavitev. Verjetno se bomo v tem mandatu še videli. Vse najboljše, veliko uspeha pri nadaljem delu. Ja, znaha, naj, ja. Življenje je bilo, življenje je bilo, ja. Je pa na posebno. Also. Torej, nadaljujemo. Gospod in gospodje, naprej k naslednji točki. Gre za predsednitev računskega sodišča o posebnem poročilu o regionalnih letališčih, ki jih financira EU. Tukaj imamo gospoda Đorđa Pofana, člana računskega sodišča spremlja ga Luke Težon, vodja ekipe in najprej dobi vse svoj pofon za največ 15 minut. Veselim me, da ste tukaj in veselimo se že vaših uvodnih besed. Prosim. Merci beaucoup. Bonjour, madame et messieurs. Dobar dan, gospe in gospodje, spoštovani člani odbora za promet. Zahvaljujem se gospodu predsedniku Michaelu Kramerju za eh, vabilo, ki smo ga prejeli januarja 2015 za predstavitev računskega sodišča v posebnem poročilu o regionalnih letališčih. Torej, to poročilo je bilo objavljeno na spletni strani računskega sodišča decembra 2014. Torej, to je posebno um, poročilo 21 skozi 2014. Um, ehm, torej kot rečeno o e, letaliških infrastrukturah, e, ki jih financira Evropska unija in ki niso dovolj rentabilna. Torej, e, tu gre za letališke strukture, regionalni na letališča, ki jih uporablja zgolj 4 odstotkov prebivalstva oziroma potnikov. Torej, to je sektor, ki posredno ali neposredno zaposluje milijon oseb in eh, stane 140 milijard evrov. Torej, pri tej reviziji učinkovitosti letaliških infrastruktur je sodišče poskušalo ugotoviti, če je potrebno investirati oziroma če je bila izgradna končana skladno z roki in pa proračunskimi omejitvami. Istočasno je bilo treba preverjati tudi, če se te infrastrukture uporabljajo. To smo preverili tudi uh, v odnosu do števila potnikov in pa izboljšanja storitev za uporabnike. Ena, eno izmed ključnih vprašanj je, znotraj naše revizije je bilo tudi uh, to, če ta letališča dejansko lahko preživijo in če imajo kakšen učinek na zaposlovanje. Torej, uh, Pripravili smo vprašalnike za pet držav članic, Španijo, Italijo, Grčijo, Estonijo in Polsko. Tu je šlo za skupno financiranje v vrednosti 666 milijonov eh, evrov in sicer iz eh, Evropskega sklada za regionalni razvoj in pa kohezijskega sklada. In 460 milijonov eh, evrov teh sredstev smo preverjali. Torej, kakšne so ugotovitve? Ali pora, up, obstaja potreba? V večini primerov eh, je bilo potrebno razviti infrastrukture. V desetih od štirinajstih letališč eh, so, bili eh, potrebni, so bile potrebne investicije v podaljšanje terminalov, naprimer, za dve letališči je samo veljalo, da investicija v vrednosti 11 milijonov evrov ni bila potrebna. V tem primeru eh, ta podaljšanja pristajalnih stez niso bila potrebna. Torej, nasplošno je sodišče izračunalo, da od devetih, od dvajsetih letališč, ki smo jih preverili, en ali več projektov niso, ni bilo potrebnih. To predstavlja 28 odstotkov sredstev, se pravi 129 milijonov evrov evropskih sredstev. Drugo vprašanje je bilo vse izgrajeno, kot je bilo predvideno, torej sodišče ugotavlja, da vsi projekti razen enega so bili zaključeni, ampak prišlo je do velikih zamud pri eh, gradni. Eh, letaliških infrastruktur in sicer je to veljalo za 17 od 20 letališč. E, povprečna zamuda je bila 23 mesecev in tudi stroški so bili e, višji pri 9 od 20 letališč. Se pravi, stroški so presegali za 95,5 milijonov evrov predvidene investicije. E, torej, um, ugotavljamo tudi, da je bilo precej manj potnikov, kot smo predvideli, kot je bila referenčna stopnja, se pravi 104 potnikov na eh, meter na leto. In samo 4 od teh 14 letališč je doseglo te rezultate. Eh, kar eh, pomeni, da eh, verjetno tudi za prihodnost velja, da te zmogljivosti ne bodo večje v prihodnosti. Torej, kot rečeno, samo pri štirih letališčih je so bile naložbe resnično potrebne, medtem ko v drugih primerjih te niso bile potrebne. Kar pomeni, da je prišlo do izgradne prevelike zmogljivosti pri enajstih eh, letališčih, ki smo jih preverjali. Torej več kot 55 odstotkov eh, skladov, ki smo jih pregledali, se pravi 255 milijonov evrov, je bilo uporabljenih. Um, nepotrebno. Torej lahko ugotovimo, da velik del teh infrastruktur ni bilo uporabljenih. Ali je šlo tu za eh, stroškovno učinkovitost investicij? Teoretično ne bi smeli teh projektov uresničiti eh, v okoliščinah, ki ne bi ustrezale kriteriju stroškovne učinkovitosti in eh, sodišče je primerjalo eh, stroške na potnika skladno z eh, investicijami in za 10 od 20 letališč se je izkazalo, da je bil strošek na dodatnega potnika veliko višji, kot je bilo predvideno. Pri sedmih letališčih pa je to predstavljalo več kot dvakratni strošek. Zato še eno vprašanje, ali eh, ta letališča lahko preživijo. Torej, sodišče je analiziralo finančne eh, bilance teh eh, letališč in izkazalo se je, da so samo 4 od 20 letališč rentabilna oziroma bila rentabilna v tem obdobju, medtem ko za sedem letališč pa je veljalo, da uh, Eh, so zabeležile velike izgube med leti 2007 in 2012. Analiza sodišča je pokazala tudi, da v, na letališčih, ki imajo manj kot 100 tisoč potnikov na leto, da je prišlo do izgub v višini 130 evrov na eh, potnika v tem obdobju. Na to, kakšni so bili rezultati, uh, vseh eh, teh posegov. Sodišče je ugotovilo, da od 10 od 20 eh, preverjenih eh, letališč je povečalo število potnikov med leti 2017-2014, ampak izboljšanje storitev je, bilo, je bila omejena in enako velja tudi za ustvarjanje delovnih mest in gospodarsko rast. Torej to uh, naj bi bila, bili dobri razlogi za investicije v letališča, ampak v večini primerov je veljalo, da te socialno-gospodarske koristi niso bile izmerjene. Poleg tega pa tudi ni bilo mogoče ugotoviti, ali so dejansko bila ustvarjena delovna mesta zaradi teh investicij oziroma to je bilo mogoče dokazati samo uh, pri štirih letališčih. Torej, so, kakšna so načela, na podlagi katerih eh, smo prišli do teh zaključkov. Torej, prišlo je prav gotovo do preveliko optimističnih eh, projekcij glede eh, števila potnikov, prevelike investicije podobne narave v letališča, ki so bila preblizu skupaj in pa odsotnost koordinacije v državah članicah. Torej, ko so bile sprejete odločitve glede investicij, je samo ena od petih držav imela strateško vizijo dolgoročnega značaja glede razvoja infrastruktur eh, na letališčih. Komisija eh, je imela samo omejen upogled v eh, vse investicije, ki jih je Evropska unija izvedla na letališčih. In eh, to pomeni, da komisija ponavadi ne ve, kdo eh, pridobi finančna sredstva in kakšen je obseg teh finančnih sredstev. To pomeni, da komisija ne more resnično nadzorovati tega postopka kakšna so naša priporočila. Eh, torej priporočamo, da se eh, finančna sredstva Evropske unije omeji. Komisija bi morala poskrbeti za to, da v prihodnem eh, obdobju 2014-2012 države članice ne namenjajo finančnih sredstev Evropske unije letališčem za katera niso potrebe ustrezno dokazane. Torej, to bi moralo biti tudi vključeno v eh, postopek sprejemanja in pa nadzorovanja programov operativne narave. Če želimo preprečiti, da bi prišlo do prevelike zmogljivosti podvajanja in pa eh, naložb, ki ne bi bile ustrezno usklajene, potem bi morali države članice sprejeti načrte za letališki razvoj na regionalni, nacionalni in nadnacionalni ravni. Sedaj pa dajem besedo eh, vodi tega projekta, torej gospodu Luku Tojoni, ki bo dodal še nekaj pripomb. Hvala lepa, gospe in gospodje. Torej, sam sem um, vodja ekipe. Uh, te revizije. Torej, eh, predstavil bi vam nekaj prosojni za to, da ne bo prišlo do kakšnih eh, nesporazumov, kajti do teh nesporazumov je med razpravami včasih prišlo. Eh, govoril bom na splošno o različnih temah. Če imate specifično vprašanje z specifičnimi letališčimi, jih lahko postavite kasneje. Torej, um, imamo dvajset preverili smo dvajset letališč v petih državah članicah kar predstavlja sedeminosemdeset um, odstotkov uh, kohezijskih skladov sredstev s kohezijskih skladov torej um, In eh, torej med temi 20 letališčih je bilo 8 v Španiji, 5 v Italiji, 3 v Grčiji, 2 na Polskem in 2 v Estoniji. Torej, kako smo izbrali ta letališča? Eh, šlo je za specifično metodologijo, ki smo jo imeli na voljo in sicer um, najprej je šlo za metodologijo na štirih ravneh, torej vsa, vse projekte. Eh, ki se financirajo iz kohezijskega eh, sklada je bilo treba vključiti in eh, to je bilo pomembno zato, ker smo želeli oceniti upravljanje komisije. V preteklosti se je to izkazalo za nezanesljivo. Na to smo izbrali pet letališč na osnovi obstoječega tveganja, pet poljubno izbranih letališč in pa projekte, ki predstavljajo najpomembnejši obseg sredstev med temi letališči. Torej, naša vprašanja so bila naslednja. Torej, najprej šlo za vprašanje, ali so eh, bila, bile naložbe potrebne, na to, ali so bile ustrezno načrtovane, ustrezno upravljanje in ali so bile stroškovno učinkovite in kakšni so bili rezultati. Torej še nekaj besed o krizi, kajti um, ko smo se nazadnje o tem izražali, smo rekli, da je bil učinek krize omejen in to je vodilo v nesporazume. Torej, tu vidimo črno črto, ki jo težko vidite. Torej, to so letališča v petih eh, državah članicah. Na to imate vijolično črto, ki kaže polska letališča. In na to oranžno črto, torej to so estonska letališča, tu vidimo, da je prišlo do Eh, znižene 2009 eh, zaradi težav eh, z estonsko letalsko družbo. Vidimo pa, da ni prišlo do nobene konkretne krize razen leta 2011 v Španiji, ko je šlo za bančno krizo v Španiji. Torej, enkrat bomo morali pregledati še računalniško opremo tu, kajti zdi se nam, da ni ustrezna. Torej, na to pa vidimo še eh, pretok potnikov na teh letališčih, ki smo jih pregledovali. Tu imamo tri črte. Imamo črno črto vsa letališča v EU27, eh, torej to se veča. Se pravi, med leto 2007 in 2013 je prišlo do povišanja v višini 6 eh, odstotkov. Na to vsa letališča v v petih državah, torej zelena črta in na to 20 pregledanih letališč, eh, modra črta in vidimo, da tu eh, grejo vrednosti navzdol. Torej, odgovor na prvo vprašanje, se pravi, ali so bile investicije potrebne in načrtovane. Za 13 eh, letališče je veljalo, da je prišlo do precejšnjega podvajanja. Pod Eh, tu smo imeli letališča Fuerteventura in La Palma, kjer imamo eno letališče na otok. Torej, tu smo uporabili eh, statistične podatke Eurostata in na tej podlagi prišli do rezultatov. Kar se tiče upravljanja, tu nimam veliko zapovedati, tudi tu je eh, zelo pomembno to, kar najdemo v prvi vrstici se pravi glavni kriterij eh, je bil zmogljivost porabe denarja in ne uresničevanje rezultatov. Mm, kar se tiče tretjega vprašanja, tu smo imeli kar veliko informacij, torej prišlo je do eh, zamud, do gradnje zgradb, ki niso bile potrebne in tako dalje. Samo še eh, dve specifični prosonici bi vam pokazal, eh, ki kažete na to, kako smo izmerili eh, konkretno potrebo. Torej, preden smo se odločili torej na terminalni strani, ali bo investicija potrebna, torej tu smo vzeli mm, osnovno referenčno vrednost 104 potnike na kvadratni meter in eh, videli smo, da veliko držav, veliko letališč je potrebovalo eh, dodatne zmogljivosti, naprimer v Katani, pa tudi drugot, eh, tudi v Alheru, naprimer pa vidimo, da ni bilo velike potrebe, tudi v Badahozu absolutno ni bilo potrebe. In vidimo, da večina letališč sploh ne pride do 50 odstotkov te referenčne vrednosti 104 potnike na kvadratni meter. Torej imamo zelo omejene kvantitativne uh, učinke, uh, tudi um, velike izgube, nobenega posebnega učinka na brutonacionalni dogodek. Uh, in tudi nobenega posebnega učinka na lokalni promet. Sedaj pa eh, ključna priporočila. Torej, eh, gospod Pufan je že spregovoril o dveh eh, najpomembnejših priporočilih. Sam bom omenil še nekaj drugih. Torej, Veliko teh eh, rezultatov bi verjetno lahko dobili tudi drugot, eh, če bi pregledali določene projekte. Gospod predsedojoči, vi ste omenili vašo državo, ampak tudi v drugih državah eh, bi se gotovo izkazalo, da prihaja do velikega podvajanja. To najdemo tudi v drugih državah članicah in to je sporočilo, ki ga moramo prenesti. Drugo sporočilo je naslednjo. Torej, kar smo resnično upoštevali, je to, da ne gre zgolj za finančne vizike. Dostopnost je pomembna, eh, socialno-gospodarski vidiki so pomembni in eh, zelo smo si prizadevali za to, da bi si se izognili eh, otokom. Na otoke seveda ne moremo priti s tem, da pač preplavamo ožino. Letališča so pomembna. In mi smo uporabljali in preverili torej dve letališči Fuerteventura in La Palma, zato ker je šlo za nove velike projekte. Na to pa imamo še celo vrsto vseh uh, sporočil, torej kaj bi morali še narediti, torej treba je načrtovati uh, dolgoročno. Uh, vsaj ko gre za infrastrukturne projekte, treba je preveriti, kaj je resnično potrebno, treba je upoštevati vse stroške, ne samo stroške gradne, teveč tudi druge, treba je um, to povezati tudi z drugim razvojem, to povezati tudi z drugimi uh, načini uh, prometa in uh, treba se je povezati tudi z sosednjimi letališči in preveriti, v kaj so ta letališča že investirala. Hvala lepa obema. Zelo pomembno se mi zdi, da ste to eh, preverili in dobro se mi zdi tudi, da imamo to razpravo. Torej, gospod Klun se je, oziroma gospa Klun se je prijavila k besedi. Hvala lepa, predsedojoči, hvala obema za vašo predstavitev. Res je, veliko se lahko naučimo. Torej, zlasti me je zanimala vaša metodologija in uh, kako ste izbrali vaše kriterije in tako dalje. E, torej, e, ko sem si najprej pogledala poročilo, sem imela občutek, da e, ste pregledali 28 držav članic, pa je šlo v resnici za 5 držav članic. No, kakorkoli imam nekaj pripomp. Torej, eno vprašanje je, kako je bil denar porabljen, kako bi lahko to storili bolj učinkovito in tako dalje. In to so pomembna vprašanja za revizorja. Veliko naukov bomo lahko iz tega potegnili, ampak eh, drugo vprašanje, ki se postavlja, pa je, ali potrebujemo letališče in letališko infrastrukturo. Eh, Naprimer, izkazalo se je, da eh, delovnih mest ni bilo, torej da niso bila ustvarjena nova delovna mesta, vendar moja statistika se s tem ne eh, strinja, torej za 120 eh, tisoč eh, evrov investicij ustvarimo toliko ali toliko delovnih mest in tako dalje in nacionalni dohodek se poveča za toliko in toliko na vsakeh 100 potnikov in tako dalje. Torej, mislim, da se lahko izmeri potencial za ustvarjanje delovnih mest. Torej, letališča so zelo pomembna. Torej, vedno boste lahko razpolagali z mm, številkami, statističnimi podatki, ampak z regionalnega vidika bo vedno zelo pomembno, da se lahko povežamo, da letališča obstajajo, da, da povezava obstaja, če tudi to letališče ni veliko pomembno. Ampak to je pomembno za turizem, za ustvarjanje delovnih mest. Nikoli ne boste mogli vedno predvideti, kaj se bo zgodilo v prihodnosti, ampak če ne boste imeli letališča, prav gotovo ne boste imeli povezanosti, investicij in turizma. In to je pomembno. Torej, če pogledamo samo uh, gole dejstva, potem ne bomo mogli uh, preverjati tudi vseh eh, potrebnih uh, socialno-gospodarskih uh, dejstev. To mora biti prav tako vključeno v razmislek. Uh, Ja, eh, razumem, da določene stavbe eh, so bile morda predrage ali eh, prevelike, ampak to je po moje ločeno vprašanje. Torej, moja izkušnja kaže na to, da v tem obdobju 2014-2020 bo komisija bolj podrobno preverjala, kako se denar porablja, za kakšne projekte in kako bodo regionalna letališča ta javna sredstva uporabila. Torej, treba se je vprašati, ali prihaja do podvajanja, ali projekti ustvarjajo delovna mesta, torej imamo načela, imamo pravila. Treba je tudi preveriti, če obstajajo morda drugi eh, načini prevoza. Torej, celo vrsto parametrov je treba upoštevati. Za veliko teh področji eh, velja, naprimer, eh, Palma in Fuerteventura, če ni letališča, potem nimate nobene dejavnosti. Torej, za otoke je zelo, zelo pomembno, da imajo letališča. In eh, treba je videti tudi, če obstajajo usporedne eh, povezave. Najpomembnejše je to, da eh, nadzor obstaja, da nadzor nad porabo obstaja in da se prepreči podvajanje in prekomerno porabo sredstev, ampak za regije je izredno pomembno, da imajo eh, letališča. Torej, eh, sama prihajam iz Irske in brez naših letališč eh, smo povsem odrezani od sveta. Torej, za nas je to zelo, zelo pomembno. Ines Ayala Sender. Hvala lepa gospod predsedujoči. Eh, vidim, da je eh, tu računsko sodišče podalo celo vrsto, eh, celo vrsto priporočil in celo vrsto podatkov. Očitno je, da ta, to revizijsko poročilo vsebuje celo vrsto. Na, pričakovala bi, da bi računsko sodišče priznalo, da bi lahko naredilo boljšo revizijo. Treba je, treba je tudi e, uporabiti vzorec, ki bo bolj reprezentančen, ne pa samo pet držav in vedno na jugu in vedno e, za določene sklade in tako dalje. Torej, mi imamo veliko Eh, srečo da je gospod kramer tu zelo pošten in da je ugotovil da tu imamo eh, problem torej največje težave obstajajo v letališčem v berlinu kaj ne torej računsko sodišče bi eh, moralo priznati da je njegova metodologija res čudna torej tu bi lahko zelo veliko črtali iz eh, tega poročila in eh, dobro bi bilo, če bi morda tudi računsko sodišče kdaj preverili od bliže. Torej, v Španiji imamo eh, v vzorcu Fuerteventura in La Palma, torej dva letališča, ki seveda nista z svetovnega vidika, iz vidika svetovnega letalskega prometa najpomembnejša, ampak za turizem sta ključnega pomena. Drugič, kriza. Torej, prvo številko, ki jo najdemo kot referenčno številko oziroma letnico, je 2007. In to je letnica, torej eno leto pred to ogromno krizo. Vse čas je že govora o eh, tem, Eh, sredozemskem okolju in eh, sredozemski pomladi in tako dalje. Le, nekatera letališča so izgubila do 20 milijonov, ampak to, tega tu nikjer ne najdemo. Tu, um, bi si želela da se zapiše kaj se je zgodilo s španskimi letališči v času krize torej od leta dva tisoč sedem do konca tega revizijskega pregleda se je zgodilo veliko torej prišlo je eh, do padca turizma padca rasti in eh, vsega tega ne najdemo v poročilu. Vi govorite o tem, da kriza ni imela nobenega učinka in to ni eh, res. Eh, Španija je izgubila 20 milijonov eh, potnikov v enem letu. Torej, Španija je izgubila ogromno. Madrid je izgubil 8 milijonov. 11 milijonov potnikov od leta 2007. Torej, to je grozna situacija. Seveda je imelo to vpliv tudi na financiranje uh, letališč in če se spomnite eh, poročila gospoda Bradborna iz leta 2012 eh, v eh, tem odboru, potem lahko že vidite, da je tu nekaj narobe. Torej, rentabilnost napotnika je padla in to na brutalen način. Vsa letališča. In tega sploh niste upoštevati, tudi uh, sklepe gospoda Bradborna sploh niso tu upoštevali. Letališča so edino, eh, kar nam je še ostalo, turizem je edino, kar nam je še ostalo, eh, zahvaljujoč eh, trojki in njeni dejavnosti na jugu Evrope. In torej, če sedaj govorimo o tem, da ta letališča neustrezno porabljajo eh, evropski denar, naj povem, da je to edina oblika prevoza v nekaterih območjih, da je to edini način, kako lahko sploh turisti pridejo na ta območja. in to, da ste izbrali Palmo in Fuerteventuro resno, kaj ne rečem. Schön, jetzt Jens Nielsen. Hvala lepa, Jens Nielsen. Tak sem ekip. Jeg har lært meg som, eh, som borgmester under mange år at eh, man Dobro. Eh, torej, sam sem bil župan dolga leta in naučil sem se, da je treba kritizirati tudi eh, revizijska poročila računskega sodišča. Treba je pogledati, kakšen je učinek takšnega poročila za prihodnost. Torej, eh, meni se zdijo regionalna letališča ključnega pomena. Govorili smo tudi o regionalni politiki in to je tipičen, jasen primer kohezijske politike, ki bi jo morala Evropska unija in Evropska komisija promovirati. To ne samo znotraj obzorja 2020, ampak bolj na široko. Torej, to je ključno za razvoj regij. Regije morajo imeti možnost, da strateško nalagajo. Torej, to so pogosto območja, ki niso naseljena in so malo poseljena, ki ne morejo iziti iz težke situacije eh, same. Torej, letališča so zelo, zelo pomembna, ne samo za te občine, temveč tudi za državo samo. Torej, treba je tu pogledati na zadevo z drugega vidika. Treba si je pogledati tudi pomembnost lokalnih regionalnih letališč za regijo. Tu govorimo naprimer o podpori urban, politike urbanizma. Ampak kaj pa podeželje? Tudi podeželje potrebuje sredstva za rast in razvoj kajti sicer eh, bo vse to izumrlo, če ne bodo imeli dostopa do dejavnosti. Hvala lepa. Zahvaljujem se še prav posebno za to poročilo. Iz napak se moramo kaj naučiti. Ne moramo reči kriza in kriza. Veliko krat smo imeli letališča, kjer smo slišali, da je potrebno zmogljivosti razširiti, pa ni bilo potrebno. Berlin Tegel je bil zgrajen za 6 milijonov, danes pa imamo tam 17 milijonov potnikov na leto. Torej, zmogljivosti so bile, ne gre za to. Ne gre tudi ne za to, da so določena periferna področja in otoki morali biti povezani. To podpiram seveda, čeprav so bile subvencije potrebne za to, kajti mobilnost in povezovanje je pomemben faktor. In sploh ne gre za to, gre za to, da tam, kjer smo imeli prekomerne naložbe, ker so živeli v canskem svetu. In točno tukaj je bilo zelo veliko tega. 30 milijard evrov dobijo letalski prevozniki, zaradi tega, ker ne plačujejo kerozinskih davkov in davka na dodano vrednost. Železniške potnike morajo te, to plačevati. Kljub tem 30 milijardam evrom je veliko letalskih družb in letališč deficitarnih. Dva primera. Letišče Kassel Kalden v Nemčiji smo zgradili za 270 milijonov na novo. Ura in pol je povezava iz Kassla do frankfurtskega letališča. Torej, bilo to nesmiselno, vseeno pa so to temu namenili 270 milijonov evrov. In kaj se je zgodilo? To je sedaj samo še postaja za taksije. Potem je še en tak primer, obe letališči sta precej deficitarni, vendar pa ker nimamo nacionalnega koncepta za letališča v Nemčiji. In ta primer, drugi primer, Zarbrukna, bi naj imela zaradi prestiža tudi to letališče. In to je noro, to so pačevali zdaj samo so davkopačevalci za nič. S teže vejem sem v dveh urah v Parizu in lahko tam dos, od tam dosežem vse destinacije, globalno gledano. Takih naložb ne smemo podpirati. V vsakem posameznem primeru želim vedeti, zakaj je tako. Moja analiza je taka. V 90 odstotkih velikih projektov pri prometu promet ne igra nobene vloge. Posledice, ki izhajajo iz tega, so samo podpora gradbenemu in morda tudi bančnemu lobiju. Zakaj je tako? Imamo analizo Univerze v Dresdnu, ki je zgradila avtocestno obvoznico okrog mesta brez uvozov in izvozov. Semerniški tunel, ki se je zgradil v Avstriji, je profesor izračunal, da če bi ga zgradili in potem nazaj zasuri, bi bilo to pozitivno, če bi to zgradbo zrušili in potem zgradili novo, bi to tudi bilo pozitivno, ker bi ustvarili kar nekaj delovnih mest. Če je to edini razlog, potem je analiza napačna. Moramo raje povedati, kakšne posledice ima to za prihodnost, če gradimo. To mora biti pozitivno, kajti sicer bo potem vsak dejal, to sem zrušil, potem pa na novo zgradil, ustvaril sem delovno mesto, ampak sredstva bi lahko bila bolje porabljena. Zato potrebujemo subvencije. Sem nujno zato, da periferne regije, Švedska, Finska, določene otoki to podpirajo in to moramo imenovati kot subvencije. Vendar pa imamo na primer železniško povezavo Belin-Vroclav, ker železnica ni dobila subvencij. Pa to je noro. Čisto majhen delež sredstev bi lahko bil namenjen za to povezavo od letališč. In sedaj štiri od teh 20 letališč je profitabilnih. zdaj pa tudi v Nemčiji. Ne samo novo letališče Berinšunefeld. 23 mednarodnih letališč imamo v Nemčiji. Od teh jih je 17 deficitarnih. Samo šest se skupaj zravnali prinaša dobiček. Pa saj ne moremo reči, to bomo pa vse financirali. Koliko kilometrov železnice v Španiji je bilo vzetih iz prometa. Torej ne gre samo za projekt južnih letališč in da bi bila Estonija na jugu Evrope, to je novo, tudi to so preiskovali. Torej, to je popolnoma nova dimenzija, ki jo moramo preiskovati. Želim si, da bi denar davkoplačevalcev bil uporabljen kar se da učinkovito, ne pa za neke sanske projekte. V Kaslu so tudi sanjali, to bo odlično, to letališče nam bo prineslo veliko, pa sedaj nikoga ni. Še veliko drugih primerov. Torej, vprašanje je. Kako bomo ravnali s tem? Pripričan sem, da veliko držav članic enostavno vzame evropski denar, da podpira gradveno industrijo. Vendar pa, če se izkaže iz teh prognoz, da to ni stroškovno učinkovito, potem bo potrebno to spremeniti. To, kar politika, če se politika želi, stori poceni, to, česar si ne želi, pa drago. Študgart je drug primer. Tukaj bi naj prišli nekako na plus minus 10 milijard. Kako bomo torej to storili? Če se prognoze ne izpolnijo, mora komisija imeti možnost, da zahteva vračilo sredstev. To mora pravzaprav biti perspektiva. In sedaj moje vprašanje, kakšni so vaši recepti? da bi se v prihodnje temu izognili. Tako, sedaj imate pa 12 minut na razpolago za odgovore. Prosim. Da, mulțumesc, domnule președinte. În legătură cu... Hvala lepa, predsednik. Torej, glede vprašanj, ki jih je zastavila gospa Klun, in sicer kako uporabljamo ta denar, naj eh, pojasnim, da je eh, prišlo do določenih zamud eh, pri izgradni in začetkom uporabljanja pri 16 od 20 letališč. V 14 primerjih je prišlo do enoletne zamude. <clears throat> za začetek delovanja. Povprečna zamuda pa je znašla 23 mesecev. In dejansko je res, da je treba ustvariti nova delovna mesta, gospod predsednik, s tem soglašam, soglašam s gospod Klunin, z vašim um, stališčem in vašim pogledom. To, da to, kar je Prav tako pomembno je treba tudi ustrezno vzdrževati in v eh, nadaljem tudi ta letališča. In zato je treba imeti dovolj prihodkov eh, iz eh, potniškega in tovornega prometa, zato da ne ustvarimo samo novih stroškov. Kot potnik vem, kaj regionalno letališče lahko pomeni. Večkrat potujem z letalskim prevozom voznikom eh, Ryanairom iz Charleroi-ja in eh, s tem sem zadovoljen. Nadaljno, eh, ker eh, zadeva vprašanja, ki jih je postavila gospa Jala Sanders, eh, naj eh, pa eh, dodam, da izbor eh, letališč, ki smo jih eh, pregledali, je. Eh, je temeljil na teh načeljih. Torej, šest letališče je bilo, uh, so bila letališča, ki uh, so črpala kohezijska uh, sredstva v tistem obdobju, pet je bilo izbranih na ključno in kat, štiri letališča pa smo izbrali med tistimi, kjer so bili stroški najvišji z izjemo zelo pomembnih projektov. Jaz sem naklonjen razvoju turizma in res je, da ne moremo na otoke, če nimamo tam nekega letališča letališča. Imeli smo razpravo z gospoja Lasende na odboru eh, za proračunski nadzor eh, ob neki priložnosti in sem razumel, da v, na letališču v Mursi imajo tudi posebne okoliščine, kajti eh, tamle je večkrat pomembno, ker prihaja do tudi prevoza trupel oziroma ranjenih oziroma drugih bolnikov in seveda razumel, razumem, kako to lahko vpliva tudi na um, konkretna poslopja. Leta 2007 sem kot član računskega sodišča iz Romunije obiskal Madrid in tam so se nam zahvalili za pomoč za, za, romunske, e, za romunske delavce, e, gradbince, ki dajo določen doprinos k ustvarjanju bruto domačega prihodka v Romuniji. Čisto na kratko bi rad nekaj eh, dodal. Sveda delovna mesta so pomembna, ampak prek naših revizijskih pregledov smo ugotovili, da to uh, ni tako zelo pomembno um, pri tistih, ki potem konkretno upravljajo z denarjem. In uh, eh, sveda mi želimo povdariti, naše ugotovitve niso bile podobne tistemu, ki, uh, kar je bilo ugotovljeno uh, kasneje z izjemo Le Palme in Fuerteventure moram reči, da gre za zelo zanimivi turistični središči. Nimamo ničesar proti tem naložbam, ampak smo. Uh, dejansko zabeležili presežne investicije, tudi kar zadeva konkreten prostor in površino, tako da pravzaprav uh, uh, vzdrževalni stroški so bili neuzdržni zato je bilo treba izprahniti določena poslopja to ni najboljši način za uporabljanje um, denarja davkoplačevalcev vprašanje je torej kolikšen je strošek za davkoplačevalce plačeva, eh, imamo zelo velik delež teh letališč, ki ne bodo nikoli zabeležili izenačene bilance. In torej, eh, seveda, lahko tudi vlagamo vanje, ampak gre za bolj politično odločitev. To je eh, univerzalno vprašanje, pravzaprav vedno imamo take razprave, tudi ko smo se odločili za to vrstno eh, revizijo v eh, Luksemburgu, smo imeli ničkoliko drugih sosednjih manjših letališč od Zarbrukena do Kazlueja, do do Lježa, torej ničkoliko manjših letališč v relativno majhni razdalji. In uh, dejansko smo želeli uh, eh, povdariti, da je potrebno doseči določeno racionalizacijo. Zbrali smo teh pet uh, držav, ki uh, niso imele neke dolgoročne uh, strategije za razvoj letališč, predvsem nobene usklajene strategije. In torej zamisel je pač ta uh, in upamo, da bo komisija prav, tudi uh, razumela in vključila to sporočilo, da pač v naslednjem obdobju, to je do leta 2020, to načrtovanje postane bolj racionalno. Hvala lepa. Želite še kaj povedati, komisija, prosim? Hvala lepa. Jaz sem zastopnik generalnega direktorata za mobilnost in promet, letališki sektor. Naj se odzovem na poročilo računskega sodišča in na to, kar je zapisano v prilogi. Komisija priznava, da v programskem obdobju do leta 2020 nismo, vedni, nismo vedno zabeležili učinkovitosti učinkovite uporabe sredstev pri gradnji letališke infrastrukture, predvsem v obdobju 2015-2020, o katerem govorimo. Dejansko se moramo bolj osredotočiti pri investicijah, mi smo se bolj osredotočili na varnost infrastruktur in na okoljsko prijaznost in predvsem na povezave v okviru omrežja TNT. Eh, dejansko načrtovanje na nacionalni pa zahteva tudi določeno pogojenost in ko gre za večje projekte potrebujemo tudi kakovostno preverjanje. Torej, to so glavne spremembe, ki bodo morale biti upoštevane tudi v naslednjem obdobju, zato da bomo presegli določene eh, pač pomankljivosti, ki jih je ugotovilo računsko sodišče. Naj tudi dodam še dvoje, na to pa bom torej najprej vprašanje rentabilnosti, nekatere številke, ki so bile omenjene. Eh, štiriinštirideset odstotkov evropskih letališč, ki beležijo izgubo, petinsedemdeset odstotkov tistih, ki imajo manj kot eh, milijon potnikov. Seveda eh, to ne pomeni, da bi jih bilo potrebno vse eh, financirati iz javno finančnih sredstev, ampak stanje je zelo, zelo kočljivo v nekaterih manjših letališčih torej evropske eh, politike, predvsem v zvezi z državnimi pomočmi in projekti kot naprimer Cezar, ki eh, se skuša, skuša pomagati manjšim eh, letališčem za to, da zagotovijo neko solidno finančno bazo. Vse to je potrebno tako kot je bilo poudarjeno strani gospe eh, Ayala Sanders, eh, to je bilo zajeto tudi v poročilu parlamenta. In na zadnje je treba poštavištivati tudi naravo teh eh, investicij, ki eh, so zelo dolgoročne. Težko je oceniti, potrebno si ogledati tudi um, pri, pritok eh, potnikov v eh, zelo dolgem obdobju, kajti eh, število potnikov se morda povečuje inkrementalno, ampak v relativno dolgih obdobjih se ne smemo sredotočiti tudi samo na tako relativno kratka obdobja. Hvala lepa tudi za ta prispevek, predvsem za predstavitev in razpravo. To je bilo zanimivo, tako bo tudi ostalo. Tako se zahvaljujem še enkrat vsem, da ste prišli in zaključujemo sestanek. Sedaj pa gremo na priprave za jutrišnji trialog. Lep večer, nasvidenje.